Bonjour. Bonjour, še kolege. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Dobrodošli, začeli bomo. Sedite, prosim, in to čim tiše, zato da bomo lahko začeli. čaka nas zanimiva skupna seja odborov Libe in Droji. Najprej pa moramo sprejeti dnevni red. Dnevni red bomo spremenili in sicer sprejetje priporočil koordinatorjev. Priporočila koordinatorjev imate pred seboj. Ima kdo kak pogovor? Ne. Dnevni red je torej sprejet. No. Sporočilo koordinatorjev v zvezi z sejo z dne 6. novembra bomo obravnavali na naslednji seji odbora Libe 25. novembra v Strasburu. Takrat bomo imeli izredno sejo v Strasburu torej to je sprememba dnevnega reda. Jezikovni profil, na voljo so vsi jeziki razen irščine, latviščine in maltiščine. Zdaj pa bomo začeli s prvo vsebinsko točko. Imeli bomo skupno razpravo s pododborom za človekove pravice in delegacijo za odnose z državami Magreba. Govorili bomo o položaju migrantov v Libiji to nas vse skrbi. Najprej bomo slišali predstavitev gospoda Popovskega, on je namestnik generalnega direktorja za GD NIR in prisluhnili bomo tudi gospe Grau, ki je vodja enote za migracije in varnost ljudi pri Evropski službi za zunanje delovanje. Skupno razpravo bomo imeli torej s poslanci in poslankami iz pododbora za človekove pravice. In tukaj toplo pozdravljam tudi predsednico tega odbora, gospod Arena. Z nami pa je tudi gospod Kocolino, ki je predsednik delegacije za odnose z državami Magreba. Na govorniškem odru se nam bo pridružil nekoliko kasneje. Najprej bomo govorili o položaju migrantov v Libiji, glede na splošne razmere v državi. V drugem delu pa bomo govorili o položaju migrantov v centrih za pridržanje v Libiji in migrantov, ki jih vrne libijska obalna straža. Govorili bomo tudi o morebitnih rešitvah. Za to razpravo bodo z nami predstavniki UNHCR, zdravnikov brez meja ter mednarodnega odbora za reševanje oziroma IRC. Preden začnemo, pa bom besedo predal predsednici odbora za človekove pravice, gospe Arina. Če želi kaj povedati, preden začnemo, in tudi gospod Koculino se nam bo kasneje pridružil z uvodnimi besedami, na to pa bomo začeli. Gospa Arena, hvala, Juan. Najprej najlepša hvala odboru Libe, da ste nas povabili, odbor za človekove pravice, da sodelujemo v tej izmenjavi mnen. Mislim, da je zelo dobro, da nadaljujemo z dobro prakso sodelovanja med našimi odbori. V prejšnjem mandatu smo dobro sodelovali, kar zadeva pakt OZN in mislim, da je tako najbolje reševati vprašanje migracije. Dobro je, da nadaljujemo z delom, da spremljamo ukrepe Evropske unije v zvezi s temi ključnimi vprašanji v Ženevi bo potekal svetovni forum glede izvajanja svetovnega pakta za begunce, tam bomo tudi mi in tudi v Marrakešu bo potekala seja. Ena od prednostnih nalog je, da se lotimo reševanja tega kompleksnega vprašanja, posvečati pa se moramo predvsem vprašanju pravic pravica do dostojanstva, pravica do varnosti, pravica do navračanja, pravica do prošnje za azil, pravica do zdravljenja in seveda govorili bomo tudi o drugih pravicah. Vsi migranti, ne glede na to, zakaj so se odločili za to, da migrirajo, imajo svoje pravice. V Libiji so migranti v nečloveških razmerah, in migranti, druge organizacije civilne družbe in tudi druge organizacije nam poročajo o tem, v kakšnih eh, okoliščinah ljudje tam živijo in eh, za nekatere to res predstavlja pekel na zemlji. V prejšnjem mandatu smo 16. marca 2016 govorili o tej temi z človekoljubnimi organizacijami, ki so prisotne na terenu med njimi tudi zdravniki brez meja. In danes bomo z povabljenimi govorili o razmerah danes. Institucionalno delo se ne sme posvečati samo prihodu migrantov, ampak moramo biti pozorni tudi na to, kaj se dogaja v državah izvora in državah tranzita. Sama sem bila v Ruandi, tudi vi ste bili tam. In Ruanda je odprla vrata 500 beguncem, ki so zdaj v Libiji, sprejeli jih bodo v Ruandi torej in to je tudi država, s katero bi morali sodelovati pri sprejemanju migrantov iz Libije. Potrebujemo ustrezen politični dialog na parlamentarni ravni, tudi govoriti moramo z partnerji na jugu sredozemlja. To bo ključnega pomena. Če Upravljanje z migracijami predamo zunanim izvajalcem, se pojavljajo tveganja, to vemo vsi. Upam, da bomo na koncu današnje seje lahko podegnili črto in se naučili kaj na operativni ravni in eh, upam, da bodo tudi v svetu in pri komisiji dosegli napredek. Politično, diplomatsko, človekoljubno delo moramo uložiti v to, da na trajnosten način rešimo vprašanje migracij. Hvala. Hvala, Marija. No, zadeva je takšna. Danes do povdne imamo dve uri in pol časa, do pol dvanajstih. Ampak imamo dva dela te razprave in za oba dela moramo imeti dovolj časa. Struktura bo torej naslednja. V prvem delu bo vsak od govornikov dobil 10 minut, potem bomo imeli razpravo. Začeli bomo, kot običajno, z koordinatorji, na to pa bodo dobili besedo tudi drugi poslanke in poslanci, ki se javijo k besedi z dvigom roke ali z dvigom kartona z imenom. Potem pa bomo nadaljevali z drugim delom. Začel bo gospod Popovski iz GD Nier, na to pa bo sledila gospa Grau. Gospod Popovski, izvolite 10 minut, potem gospa Grav, na to koordinatori, potem pa prosta razprava. Izvolite. Uh, hvala, hvala, gospod predsednik, hvala za vabilo. Razmere v Libiji so še vedno kritične. In odkar divjajo nemiri aprila, so se zadeve še poslabšale, tako za državljane tam, kot tudi za migrante. Okrog 300 tisoč notranje razseljenih ljudi je zdaj v državi. Torej, ne gre samo za migrante, tudi teh je veliko, ampak tudi med Livici je veliko notranje razseljenih ljudi, tudi na njih ne smemo pozabiti. V zadnjih dveh tednih je prišlo do še več nemirov na jugu Tripolisa. Na diplomatski ravni si prizadevamo doseči premirje človekoljubna katastrofa v Libiji je res velika in najprej moramo najti politično rešitev. To je predpogoj za kakršenkoli trajnosten odziv na ta izziv migracij. Delamo tudi na ravni OZN, zato da bi ponovno zagnali politični proces. Tudi države članice se aktivno udeležujejo naših naporov. Človekove pravice se kršijo tako migrantom, kot tudi beguncem v Libiji. To velja še posebej za tistih približno 4400, ki so v centrih za pridržanje. Večino projektov v Libiji izvajamo skupaj z drugimi mednarodnimi agencijami in nevladnimi organizacijami, vsaj tistimi, ki so še vedno na terenu, ne glede na to, da so razmere res težke. Kontekst, v katerem delujemo, je zahteven, ampak menimo, da bi zadeve bile še slabše, če naši partnerji ne bi pomagali zaščititi najbolj ranljivih migrantov. Tesno spremljamo zadeve na tem področju in iščemo nove možnosti ukrepanja za to, da bi pomagali najbolj ranljivim. Dejansko smo zelo aktivni v Libiji. Približno 98 milijonov evrov zagotavljamo v obliki pomoči, 367 milijonov evrov pa smo mobilizirali v okviru skrbniškega sklada EU za Afriko. Torej vsega skupaj smo Libiji namenili več kot 460 milijonov evrov. To je res veliko denarja. Skoraj polovica denarja za skrbniški sklad EU za Afriko zlasti za Severno Afriko, je namenjena zaščiti. 160 milijonov namenjamo temu, da zaščitimo ženske, otroke, mladoletnike brez spremstva in žrtve trgovanja z ljudmi. Skupaj s partnerji smo zasnovali ukrepe tako, da zagotavljamo neposredno pomoč, zdravstveno skrbo, psihološko skrbo in druge oblike skrbe tistim, ki to potrebujejo. Oblikovali smo tudi trilateralno delovno skupino z OZN in Afriško unijo. Posvečamo se predvsem zaščiti. Evakuirali smo več kot 5000 ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, pomagal nam je UNHCR. Organizirali pa smo z organizacijo IOM tudi vrnitev 50 tisoč migrantov. Ti migranti so se vrnili nazaj v države izvora. Mi pa bomo storili še več. Decembra se bo sestal operativni odbor Skrbniškega sklada za Afriko in takrat bomo govorili o nadaljnih ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli. Upam, da bo odbor naše predloge potem tudi sprejel. Visoka predstavnica Mogherini in komisar Aromopolos povdarjata, da je zelo pomembno, da države članice še naprej poskušajo podpirati operacije evakuiranja iz Libije in da pomagajo v zvezi z Ruando in Nižerjem, ki sta pripravljena sprejeti migrante. Če tega ne bomo storili, bo sistem blokiran. Delamo na področju zaščite, ampak pomagamo tudi notranje razseljenim ljudem, ki sem jih omenil prej. Pomagamo jim pri zdravstveni oskrbi, pri blagu, ki ni hrana, pomagamo pa tudi UNICEF-u. Ščitimo otroke, naprimer, in v okviru tega smo pomagali približno 10 tisoč otrokom, ki so notranje razseljeni zaradi konfliktov ali nimajo nastanitve. Okrepiti želimo tako položaj imigrantov, kot tudi skupnosti gostiteljic, kajti večina ljudi živi v teh skupnostih. Zato smo začeli izvajati projekte za izboljšanje vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva. Približno 50 občin imamo v mislih, gradimo in saniramo bolnice, električno omrežje in tako naprej, zato da je lokalna skupnost bolj odporna. Približno 1,7 milijona ljudi ima zdaj boljši dostop do osnovnih storitev, prav tako pa zagotavljamo pomoč mladim podjetnikom s pomočjo programov za učenje novih poklicov. Borimo se proti trgovini z ljudmi in proti organiziranemu kriminalu, to je prav tako ključna prednostna naloga Libicem zagotavljamo usposabljanje na tem področju. Ne gre samo za operacije iskanja in reševanja, ampak eh, gre tudi za preprečevanje trgovanja z ljudmi na kopnem in na morju ob spoštovanju človekovih pravic. Libijske oblasti še naprej pozivamo k temu, da izboljšajo obravnavo migrantov, ki jih rešijo, IOM pa podpiramo pri oblikovanju sistema registracije v trenutku izkrcanja. Tega zaenkrat ni in to samo še poslabša problem. Ljudi izkrcajo, potem pa se spet vrnejo v sistem. To je ključna prednostna naloga, ampak eh, libijske oblasti ne nadzorujejo celotnega ozemlja v državi, zato je težko dobiti kakršne koli zaveze od njih. Delamo na osnovi podpiranja skupnosti, okrepitve varnosti in krepitve meja prav tako poskušamo preprečiti samovoljna pridržanja in pomagamo tudi tistim imigrantom, ki se želijo vrniti domov, da se vrnejo domov. Tisti, ki imajo pravice do mednarodne zaščite, pa z našo pomočjo to tudi dobijo. Libijska vlada se je odločila, da bo zaprla tri centre za pridržanje. To je bilo poleti. Mi to odločitev pozdravljamo, ampak julija je prišlo do bombardiranja centra za pridržanje Tadžura, nažalost, in eh, ljudje so se potem začeli zbirati druge. In tista lokacija ni bila namenjena eh, sprejemu tolikšnega števila ljudi in prepričan sem, da bo predstavnik UNHCR povedal več v zvezi s tem, zato o tem ne bom govoril na dolgo, ampak delegacija, EU za Libijo trenutno deluje v Tunisu in to je še en izziv, kajti to pomeni, da nimamo neposrednega dostopa do operacij na terenu zaradi omejitev varnosti. Hvala, hvala, da ste se držali časa za govor. Gospa Grau, v imenu Evropske službe za zanajne delovanje, izvolite, beseda je vaša. Hvala tudi jaz se bom poskusila držati časa. Gospod Popovski je že povedal, da so razmere v Libiji zahtevne in kompleksne. Še vedno iščemo trajnostno rešitev za Libijo, kajti to je ključnega pomena, če se želimo trajnostno in na dolgi rok odzvati na izzive v Libiji. S tem bi seveda posredno rešili tudi del problemov zaradi migracij. Mi podpiramo napora na ravni OZN, zato da bi našli politično rešitev za to krizo, kajte ta kriza predstavlja faktor destabilizacije za celotno regijo. Delamo v zvezi s tem, kakor je povedal že gospod Popovski, in Izboljšati poskušamo življenja migrantov v Libiji, pa ne samo to. Več kot 100 milijonov evrov smo mobilizirali tudi za to, da izboljšujemo različne sektore, naprimer upravljanje, zdravstvo, stabilnost v državi in tako naprej. Kakor veste, smo okrepili tudi humanitarno pomoč v Libiji. Naša zmogljivost za ukrepanje na terenu je omejena zaradi trenutnega konflikta. Vlada zaenkrat nima oblasti nad celotnim ozemljem države, to je že bilo izpostavljeno, in tudi javne storitve so zelo omejene. Veliko je tudi notranje razseljenih ljudi, kako je povedal gospod Popovski in približno 650 tisoč migrantov je v tej državi, več kot 4 tisoč pa jih je v teh centrih za pridržanje, kjer vladajo neuzdržne razmere. Razmere migrantov in beguncov v Libiji so res zaskrbljujoče. Pomrdiranje centra Tažura pa je povzročilo smrt več migrantov in videlo se je tudi, kako ranljivi so begunci in migranti v tej državi. Na več načinov smo poskusili izboljšati razmere, želimo rešiti življenje, zaščititi najbolj ranljive in preprečiti trgovanje z ljudmi. Libijsko populacijo podpiramo, podpiramo tudi imigrante in begunce in to je seveda pomemben del našega pristopa. Oblikovali smo trilateralno delovno skupino z Afriško unijo in OZN, zato da bi pomagali migrantom in beguncem. To predstavlja pomemben korak naprej, kajti oblikovali smo novo paradigmo deljenih odgovornosti med EU, AU in OZN. V okviru te delovne skupine, kako je povedal gospod Popovski, smo približno 50 tisoč migrantov že vrnili nazaj domov v okviru operacij IOM in Afriške unije. Tudi UNHCR sodeluje pri tem. Tesno sodelujemo z IOM in UNHCR, oni so aktivni na terenu, Afriška unija pa zagotavlja politično podporo. V Ruandi in v Nigeriju so pripravljeni sprejeti begunce, mi pa jih podpiramo na finančni ravni. In to predstavlja tudi afriško solidarnost. Vendar treba je storiti še več, tudi kar zadeva preselitve. Visoka predstavnica in Avromopolos sta pisala državam članicam in zaprosila za to, da okrepijo preselitve in premestitve iz Libije in pomagali bi lahko tudi državam, kot so Niger, ni, Od bombardiranja tega centra smo okrepili tudi prizadevanja v okviru delovne skupine za obdobje po Ažuri. Države EU, pa tudi druge države sodelujejo pri tem in tudi UNHCR in nevladne organizacije, ki so aktivne v Libiji. Mi iščemo rešitve za to, kako bi lahko izboljšali položaj migrantov, ki so bili prej v tem centru. Iščemo tudi alternative trenutnemu sistemu pridržanj, med drugim v obliki gradnje zatočišč. Storiti pa je treba seveda še več. Pa še nekaj besed v zvezi s tem, kako se borimo proti tih utapljanju in trgovini z ljudmi. Operacija Sofija je ključnega pomena tukaj. V zadnjih letih je veliko prispevala k temu, da smo izboljšali varnost v sredozemlju. Operacija se je začela leta 2015 in rešili smo približno 45 tisoč ljudi in pomagali smo tudi pri prijetju tihotapcev in pri delu libijske obaljne straže. Gospa Serano bo kasneje govorila o tem. Kar zadeva integrirano upravljanje meja, mi še vedno pomagamo libijskim oblastem pri gradnji ustreznih struktur, še posebej kar zadeva organe pregona, kazensko pravosodje in zaščito meja. S tem naj bi razbili mreže tih otapcev z ljudmi. Še naprej bomo sodelovali pri različnih operacijah z našimi libijskimi partnerji. Napredek bi moral biti dosegljiv s pomočjo teh ukrepov, ampak seveda kontekst je zelo zapleten. Veliko posameznikov smo uspeli rešiti. In uh, to je tudi zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju naših partnerjev na terenu. To pa seveda ni dovolj, narediti moramo še več, da bomo izboljšali razmele za migrante. Potrebujemo boljšo dolgoročno zaščito za migrante, prav tako potrebujemo boljši integrirani sistem za obravnavo migrantov skupaj s partnerji bomo seveda še naprej poskušali to doseči. Doseči bomo poskušali svoje dolgoročne cilje in to bo tudi visoko na dnevnem redu dela prihodnjega visokega predstavnika. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa krok koordinatorjev. Prisluhnili smo obema predstavitvama, oba sta se držala časa za govor. Začeli bodo koordinatorji odbora Libe, Na to pa bodo dobili besedo tudi koordinatorji pododbora za človekove pravice. Najprej koordinatorji odbora Libe in kolikor vem, naj bi besedo dobil gospod Koster. A to drži? Ne, ne, ne, ne, ne. se opravičujem. Prav napačen seznam imam v rokah. Najprej gospa Mecola. Gospe Mecole ni, gospa Sipel pa je tukaj iz eh, vrst socialistov. Izvolite. Hvala, hvala za predstavitev. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Libija še vedno neuspela država. Ampak vsi se strinjamo tudi, da se je vredno potruditi, da izboljšamo razmere za Libice in za migrante tam. Razmere so težke, kakor smo slišali, ampak ali se strinjate, da ne bi bilo dobro, da še naprej vračamo migrante v Libijo s pomočjo obalne straže? Ali se strinjate, da ne vemo, kaj se dogaja s tistimi ljudmi, ki jih prisilno vrnemo v Libijo? ko se enkrat izkrcajo na obali. In če se ne strinjate s tem, me zanima, ali nam lahko poveste več, kako vi, Frontex komisija ali kdorkoli že, nadzirate, kaj se zgodi s tistimi, ki jih prisilno vrnejo v Libijo. In če tega odgovora ne morete podati, me zanima, ali se strinjate z mano, da ljudi več ne bi smeli vračati v Libijo. Hvala. Skupina Renew, gospa Sophie Infeld. Hvala, gospod predsednik, hvala komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje za predstavitvi. Prisluhnila sem gospodu Popovskemu. Govoril je o kompleksni humanitarni katastrofi. No, glede na to, kar je delal on, moram povedati, da se strinjam z gospod Sipel. Če gre za kompleksno humanitarno katastrofo, zakaj ljudi vračamo tja? Pred sodiščem teče primer proti Italiji, če se ne motim. Primer so sprožile nevladne organizacije, ki so tam na terenu in sicer nekdo iz nemškega veleposlaništva je dejal, da so razmere v centrih za predržanje podobne koncentracijskim taboriščem mi ti ja pošiljamo denar, ampak razmer v koncentracijskem taborišču ne moreš izboljšati. To je treba preprosto zapreti. Zanima me torej, kaj se počne za to, da bi se ti centri za pridržanje zaprli. Nekateri centri so že zaprti, oblasti ali kakorkoli bomo pač imenovali tiste, ki vladajo tam, so zaprli nekatera taborišča, Ampak kaj se dogaja z ljudmi, ki so zdaj tam? Kaj pa ljudje v Nigru? Ljudje se zdaj, ljudi zdaj vračamo tja, ampak potem so preprosto tam in tam obtičijo. Države članice vedno veliko govorijo o vračanju preko scheme preselitev, potem obljubijo, da jih bodo nekaj sprejeli, nekaj ljudi, ampak zanima me, koliko ljudi, koliko od obljubljenih mest za preselitev je dejansko bilo izpolnjenih. Zanima me, ali mi lahko poveste po posamezni državi, kako to poteka. In vedno govorimo tudi o tem, da moramo ustaviti tihotapce, ampak jaz imam občutek, da se tihotapcem tam še vedno cedita med in mleko. Poveste, povete več o tem. Hvala, gospa Strik. Hvala obema govornikoma za predstavitvi. veliko vemo o razmerah v Libiji in strinjam se s tem, da so razmere tam grozljive in oba sta vidva tudi to priznala. Ampak včeraj je eh, mednarodni odbor pravnikov podal poročilo o razmerah v Libiji in povedali so, da odgovornosti sploh ni, da vladata nekaznovanost in in da imigranti nimajo nobenega občutka varnosti tam. Zanima me, kako boste torej, povečali odgovornost s pomočjo sveta za človekove pravice, naprimer. Zanima me, zakaj krepimo zmogljivo samo obalne straže, drugih pa ne. In zakaj ni ta podpora pogojena? In glavno vprašanje seveda zadeva vračanje ljudi v Libijo. Obalna straža vrača ljudi v Libijo in moje vprašanje je, ali ni bi smeli tega pogojevati z varnostjo ljudi tam. Vemo, da vladajo samovoljna pridržanja in da so razmere za življenje slabe tudi zunaj centrov za pridržanje. Libija ni varna država in zanima me, ali ne bi od obalne straže morali zahtevati več. Do kolikšne mere menite, da Evropska unija ni soodgovorna za to, kaj se migrantom dogaja potem, ko jih vrnejo nazaj v državo s pomočjo našega denarja? In konkretna vprašanja, katere centre so do zdaj zaprli, govori se o alternativah za centre za pridržanje. Ampak zanima me, kakšne alternative so dejansko izvedljive po vašem mnenju. Upoštevati je treba seveda splošno razmere v Libiji in zanima me, kaj lahko komisija stori za to, da bi okrepili preselitve za Niger in Ruando, pa tudi druge države. Operacija Sofija, naprimer, v javnosti se je znašel dokument, ki pravi, da so v stiku samo preko telefona in spleta. To pa res ni spremljanje. Tako ne moreš ugotoviti, kaj se dogaja na terenu. Zanima me torej, kaj bi lahko storili za to, da bi okrepili spremljanje in da bi to bilo bolj pregledno za zunani svet. Hvala. Analiza Tardino, Analiza Tardino, mislim, da ni v dvorani, jaz sem, tukaj sem. A, se upravičujem, nisem vas videl. Ja, res je, v dvorani ste. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa za vse prispevke. Vidim, da se eh, strinjamo v tej dvorani. Vse to, kar je Evropska unija storila oziroma rekla, da bo storila, ne zadostuje. Ne glede na to, eh, da se naša mnenja razlikuje, se vsi strinjamo, da nismo rešili težav z migracijami. Govorimo o centrih v Libiji kot eh, o eh, begunskih centrih in eh, govorimo tudi o spoštovanju pravic beguncev. Reševanje v sredozemlje ne more biti rešitev, kajti ne moremo še naprej dovoljevati invazije na naš kontinent in naši državljani so to zelo jasno povedali. Želimo si, da bi končno našli rešitve. Vsi gostje, ki smo jih povabili, nam bodo predstavili situacijo eh, in pa eh, probleme, s katerimi se srečujemo. Ampak eh, vse to že dobro poznamo, nimamo pa predloga rešitve. vemo, da naj bi se stabilizirala situacija v eh, Libiji, ampak za Libijo se skriva še ogromen kontinent. Zaradi tega so potrebne jasne eh, in pa stabilne eh, rešitve tega problema. Najlepša hvala. Prokačini v imenu EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vas spomnim, kako se je vse skupaj začelo, kajti pogosto to pozabljamo. Vse skupaj se je začelo z vojaškim eh, posegom, enostranskim vojaškim posegom Francije v eh, Libiji. Ne da bi predtem potekala kakršnakoli razprava v eh, Evropskem parlamentu ali pa kjerkoli druge. In to kaže nesposobnost Evropske unije, da bi bila enotna, ko gre za pomembne zadeve, recimo, ko gre za zunanjo politiko. Potem, kar se je zgodilo leta 2011, eh, smo se soočili s posledicami, ki smo jim bili priča vsi. Razvila se je človeška katastrofa, ki jo sedaj vsi opazujemo. V Libiji sedaj imamo vlado, upravo in Evropska unija mora narediti konec svoje nedoslednosti ugotoviti mora, ali je eh, ta oblast verodostojna ali ne. Če je, potem je verodostojna tudi obaljna straža Libije in Evropska unija, potem seveda ne more uveljavljati sanitarnega kordona na področju, ki je v uradni pristojnosti libijske obaljne straže. Potrebno se je le odločiti, ali eh, je oblast v Libiji trenutno verodostojna ali ne. Enako pa velja tudi za sprejemne centre. In seveda eh, ni dvoma, da so pogoji tam katastrofalni, ampak če priznavamo legitimnost, verodostojnost eh, libijske vlade, potem mora biti Evropska unija bolj prisotna na terenu v eh, Libiji, v sprejemnih eh, centrih za begunce in izvajati mora svojo zunanjo politiko, kajti imamo občutek, da se Evropska unija bolj ukvarja z enotnostjo pri zelo nepomembnih zadevah na drugih področjih, ker pa bi morala delovati dosledno in enotno, je Evropska unija razdeljena in nesposobna najti soglasne rešitve. No. Be a... Dobro. Zdaj pa. Gue, Claire Daly, beseda je vaša, tukaj sem, v tem kotu. Zdi se mi šokantno, kako velika razlika je med besedami, ki smo jih slišali in med eh, konkretnimi dejanji Evropske unije na terenu. Vemo, da je situacija v eh, Libiji zares zaskrbljujoča in slišali smo, eh, da so nekateri zaskrbljeni zaradi kršitev človekovih pravic in pa eh, zaradi begunskih taborišč eh, v Libiji, ampak mi smo tisti, ki vračamo begunce v Libijo. Mi smo tisti, ki stopamo v stik z obalno stražbo, stražo Libije. Mi te ljudi vračamo v suženstvo. In eh, gre za dvoličnost eh, in dovolj imam eh, to vrstnih sestankov, kaj ti takšne izjave so zelo pogoste. Evropska unija je tudi kriva za nastalo situacijo v tej državi. Vse skupaj je zares škandalozno. 5000 oseb je bilo evakuiranih. Kam so odšli? Zanima me tudi, kaj se je zgodilo z 50 tisoč eh, begunci, ki so se prostovoljno vrnili, odkot so bili eh, ti eh, begunci. Ali boste pripravili umestni pregled v zvezi z skrbniškim skladom v Libiji, če boste pripravili umestno poročilo ali ga boste dali na voljo Evropskemu parlamentu ali boste vključili tudi nevladne organizacije v ta proces. Kajti čas je, da prevzamemo odgovornost eh, za uh, eh, svoje dejanja. Uh, ne moremo govoriti eno, medtem pa na terenu v Libiji početi drugo. Tudi koordinatori odbora DROJ bi morali biti vključeni v to razpravo, vendar jih vseh ne vidim. Lopez, Santos, niste tukaj? Jaz lahko spregovorim v imenu skupine S in D. Ja, če želite, izvolite, gospa Arena. Hvala lepa. Socialisti in demokrati imamo kar nekaj vprašanj. V zvezi z tem, kar je bilo ravno kar povedano, najprej se pridružujem temu, kar je povedala Birgit Cipel. Libija je eh, država, kjer situacija eh, ni zadovoljiva. Ne moremo jim zaupati glede spoštovanja človekovih pravic, še prav posebej ne, ko gre za priseljence in to je potrebno vključiti v razpravo, ki ravno kar poteka. Pogovarjali smo se tudi o partnerskih državah. Eh, kot sta eh, Niger in Ruanda, kaj pa pogoji za sprejem, sprejemni centri. Kako je poskrbljeno za tiste, ki so trenutno v Libiji, eh, pa bi jih naj premestili v druge države? Torej, kakšni so pogoji sprejema? Obiskali smo sprejemni center v, oziroma želeli smo obiskati sprejemni center v Ruandi, pa to ni bilo mogoče ali nam lahko poveste kaj več o tem? Sestali smo se tudi z kar nekaj državami, eh, ki eh, so danes žrtve nestabilnosti v Libiji. Gre za države Sahela, ki se nahajajo na meji z Libijo. Eh, te države imajo velike težave zaradi nestabilnosti. Niger, Čad, Mauretanije, Burkina Faso in tako naprej. kako upoštevate situacijo v teh državah? Kako, želi, kako nameravate preprečiti uh, izseljevanje tudi v uh, te eh, države, kar bi lahko vodilo še v večjo nestabilnost v uh, regiji? Hvala lepa, gospa Arena. Sedaj pa skupina Renew. Irina von Vize, če je v dvorani bi morala spregovoriti, ja, ste. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Dala bom besedo kolegu Javierju. Gospoda Narta sem tudi upisal na seznam v drugem krogu po koordinatorju. Strinjam se z pripombami, ki jih je podala kolegica Sophie Intveld. Jasno je, da v tem trenutku ne bi smeli vračati eh, beguncev v eh, Libijo. Slišali smo, eh, da tam situacija ni varna in želimo tudi več informacije o tem, ali bodo vzpostavljeni novi sprejemni centri. Drugače je v tem trenutku situacija nezadovoljiva. To je vse, kar sem želela dodati. Sedaj pa zeleni Hanna Neufman nije. Gospa Saturi? Gospod. Najlepša hvala. 3. junija je, bilo vložen, je bila vložena pritožba na Mednarodnem kazenskem sodišču eh, in sicer zoper Evropsko unijo zaradi odgovornosti za nastalo situacijo v Libiji. Dejansko smo ustvarili sistem, eh, sistem ki želi zaščititi naše zunanje meje, hkrati pa vodi v veliko nespoštovanje človekovih pravic. In mene je eh, sram, sram me je, da smo pripravljeni sprejeti človeške žrtve za to, da bi zaščitili naše meje. In če ne bomo spremenili sistema, se situacija ne bo spremenila. Danes eh, so begunci blago, blago, ki nekaterim prinaša eh, dobiček. bolj uh, bomo zagotavljali finančna sredstva, bolj bomo podpirali ta sistem. Potrebno je prenehati z financiranjem milic, potrebno je prenehati z zagotavljanjem pomoči, če nismo pripričani o situaciji na terenu in poleg tega moramo najti alternativne rešitve. Eh, to eh, bi koristilo dostojanstvu naših držav članic in pa celotne Evropske unije. ID. Dobro, hvala lepa in ID, Laos Patrick Berg, ga ni. Ne. EKR. Nikogar ni v dvorani. In Gue, Miguel Urban. Ga tudi ni. Gospod Popovski in gospa Grov, prosim, da odgovorite na vprašanje. Potem pa bomo nadaljevali z drugim panelom. In takrat bodo dobili besedo tudi drugi, ki so dvignili svoje kartone. A, gospod Morajš, smo še zmeraj pri prvem krogu. Hvala lepa. sem eden izmed eh, treh eh, članov, ki smo obiskali eh, begunsko središče v Tripolju in koliko razumem, se je situacija tam poslabšala. Parlament je torej videl, kakšni so pogoji in dobro vemo, kaj se dogaja v teh begunskih taboriščih. In moje vprašanje je vprašanje, ki je bilo že zastavljeno, ampak mislim, da je to najpomembnejše vprašanje. Komisija in pa Evropska služba za zunanje delovanje sodelujeta za libijsko vlado. Zato je zelo pomembno pogojevanje. Glede na to, kako slabi so pogoji, eh, begunce pa vračamo v Libijo, me zanima, In tukaj eh, zastavljam vprašanje komisiji, eh, ali razmišljate o pogojevanju sodelovanja z libijsko vlado? Z pomočjo ustreznih kazalnikov, ki bi omogočili izpuščanje oziroma vračanje beguncev iz eh, teh zaprtih begunskih taborišč v Libiji. Potrebno si je ogledati tudi pogoje na področju človekovih pravic. UNHCR nima dostopa do vseh begunskih taborišč in poleg tega se v Libiji ne spoštuje konvencija o temeljnih človekovih pravicah. Ali bi lahko komisija zagotovila eh, tudi več podrobnosti o tem, katera begunska taborišča so bila zaprta v Libiji, koliko. Uh, je uh, bilo izpuščenih, koliko oseb je bilo izpuščenih iz teh begunskih uh, taborišč. Uh, in potem še tretje vprašanje v zvezi z libijsko obalno uh, stražo, kaj se pravzaprav dogaja. Uh, nimamo informacij, kajti te informacije niso javne in dostopne. Ali bi lahko zagotovili več. Uh, preglednosti, transparentnosti in glede na to, koliko podpore zagotavlja Evropska unija, me zanima, ali nam lahko poveste več eh, v zvezi z tem, kaj se eh, dogaja eh, v okviru teh operacij in kaj počne Libijska obaljna straža v tem trenutku, glede na pogoje za begunce v Libiji. Thank you, chair, and, uh, for... Najlepša hvala, sedaj pa je beseda vaša. Hvala lepa. Imam konkretno vprašanje, ki se nanaša na registracijo beguncev v eh, Libiji. Kako bi lahko postopek registracije beguncev pospešili in kako bi lahko zagotovili eh, boljšo in lažjo premestitev eh, beguncev v Libiji? Poleg tega pa me zanima, kako bi lahko zagotovili, da UNHCR registrira begunce v uh, vseh državah. Dobro, sedaj pa gospa Keller. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi se zahvalila gospodu Popovskemu in gospi Groza uh, eh, njuni predstavitvi in kot so povedali že moji kolegi, gre za neuspelo, propadlo državo, pogoji za begunce so povsem nespremljivi, begunska taborišča so nedostojna in eh, mislim, da se z to oceno vsi strinjamo. Tako v parlamentu, kakor tudi v komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje. Glede na to, da dobro poznate situacijo, me zanima, kako je gospa Gruder, ali ste, eh, da moramo napredovati postopoma. Katere nove rešitve predlagate? Vemo, da to, kar trenutno počnemo, eh, ne zadostuje. 4000 eh, oseb živi v povsem neustreznih življenjskih pogojih. Kaj bi lahko storili, da spremerimo situacijo in da zagotovimo boljše spoštovanje človekovih pravic? Hvala lepa. Gospod Nart. No Podal bom par dejstev, ne mnen. Kot prvo, priseljenci v Libiji niso bili v Libiji, ko se je začela vojna. Ti posamezniki stalno prihajajo v Libijo in so predmet vseh grozot, ki jih poznamo. Ko ti posamezniki vstopajo v Libijo, vedo, kakšnemu tveganju se izpostavljajo, zelo dobro vedo. Če nekdo v tem centru, če ste obiskali centra za pridržanje, tako kot sem jih jaz, in če ste se pogovarjali s temi imigranti, veste, s kakšnimi grožnjami se soočajo izkrcavanja prihaja, do izkrcavanj prihaja na območjih, ki so pod nadzorom libijske vlade. Libijska vlada pa ne počne pravzaprav nečesar zaradi tega, ker je pod vplivom izradskih in drugih milic. Moram reči, da sem res presunjen, ko slišim, da naj bi lahko spremljali vse, kaj se dogaja v Libiji s pomočjo svojega veleposlaništva za Libijo, ki ima svoj sedež v Tuniziji. Težko bomo to storili. To je podobno, kot bi trdili, da lahko spremljamo situacijo iz Bankoka. Zato me zanima, kaj se dogaja s tem denarjem. Ali vemo, kam gre ta denar, ali veste, da gre ta denar v roke lokalnih oblastnikov in da spoh ne vemo, kaj počnejo s tem denarjem. Vemo, na podlagi spremljanja iz Tunizije, kaj se dogaja. In res smo osupli. Parlament v Tobruku, ki je legitimen parlament v Libiji, naj bi nadziral konkretno območje. Ampak, kar zadeva izkrcavanja na tem področju, vse skupaj nadzira vlada ki jo sicer priznavamo mi, ne priznavajo jo pa državljani. Če želite vedeti, kaj se dogaja v Libiji, potem morate najprej preveriti dejstva, iti na teren, ne pa da berete zgolj dokumente. Približno pet avionov tedensko letijo letala iz Tunizijo, Tobruk, v Libijo, tudi v Istanbul. Odprite oči, poslušajte mnenja teh posameznikov. Res je vredno to storiti. Nekar pa se ne slepimo. Politika, ki jo vodimo, je popolnoma nerealna, nimamo pojma, kaj se dogaja z denarjem, ki ga namenjamo za to državo, tam vlada vojno stanje. In če mislite, da bomo lahko karkoli storili s to politiko se slepite. Poglejte si, kaj se dogaja za migranti. Vse naj bi bilo legitimno zgolj zaradi tega, ker je na oblasti domnevno legitimna vlada, ampak obstaja velika razlika med legitimnostjo in realnostjo, še posebej, če je ta legitimna vlada popolnoma nerealna. Nehati moramo s to fiktivno politiko, ki jo vodimo v parlamentu. V odboru AFET imamo dovolj poslušanja o tem, kaj se dogaja v Libiji. Čas bi bil, da tja pošljemo svojo misijo, vendar to od nas terja pogum. Sam sem bil tam, pa sem preživel, vredno je iti tja, odprite oči, dajmo poslati opozovalno misijo v to državo, ne pa da poslušamo banalnosti in metafizične podatke naših strokovnjakov, ki sedijo v Tunisu. Minutos, eh, que, que excede con mucho el timing. Štiri minute ste govorili, to je veliko predolgo, za vse velja enak čas za govor. Gospa Al-Sahani. Najlepša hvala, govorila bom švedsko. Torej si nadenite slušalke. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedojoči. Morala sem se nasmehniti, ko je italijanska kolegica govorila o francoskem posegu v Libiji. Ja, Libija je bila zelo dolgo italijanska kolonija, no, odgovornost Italije bi lahko govorili kasneje. Sedaj pa bi rada zastavila vprašanje komisiji, glede na to, kar je bilo povedano in glede na to, da je Libija propadla država. Me zanima, glede na to, da vedno znova slišimo, da je potrebno sodelovanje z Libijo okrepiti, kako eh, nameravate preprečiti eh, prehod eh, beguncev preko Sredozemskega morja? Ali so predlogi, ki ste jih predstavili, sploh še ustrezni? glede na eh, dejansko situacijo, glede na popolno nepoznavanje, naše popolno nepoznavanje situacije v Libiji. Sredstva pošiljamo celo oboroženim skupinam, ki eh, naj bi begunce zadržale v Libiji. Eh, komisija ali še zmeraj mislite, da Evropska unija, ki naj bi temeljila na demokraciji, še zmeraj sodeluje z Libijo in z njo podpisuje sporazume. Hvala lepa, gospod Björk. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zastavila bom samo eno vprašanje in sicer gre za visoko število beguncev, ki so se tako rekoč prostovoljno vrnili. 50 tisoč naj bi jih bilo v Libijo. Zanima me, eh, kako zagotavljate, da bi bilo spoštovano načelo o nevračanju eh, beguncev, prisilnem vračanju. Drugič sem se skrbljena in mislim, da je to potrebno povdariti, zaradi eh, poročila organizacije AidWatch, ki eh, je obsodila uporabo sredstev Evropske unije za preprečevanje priseljevanja v eh, Evropsko unijo. Evropska unija naj bi drugače izvajala tujo pomoč, pomoč tretjim državam popolnoma uničujemo svoje zaveze v okviru trajnostnih ciljev tisočletja in mislim, da bo potrebno našo politiko spremeniti. In ta seja danes je odlična priložnost za to, da se posvetimo tudi tej problematiki preusmeritve naših finančnih eh, sredstev. In naj podprem, podprem še to, kar so povedali m, mm, drugi kolegi. Sodelovanje Evropske unije z Libijo in sodelovanje držav članic z Libijo in libijsko obaljno stražo Eh, je preprosto sramotno. Hvala lepa. Dobro, če se ne motim, eh, sem dal besedo vsem poslancem, ki ste želeli zastaviti vprašanje. Mislim, da nisem nikogar spregledal in se bom kar vrnil k našim panelistoma, ki boste odgovorila na vprašanja, ki so jih zastavili tako koordinatori, kakor tudi eh, drugi poslanci ki so izrazili lasno mnenje. Gospod Popovski, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poslancem za zastavljena vprašanja. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih in uh, odgovoriti bom skušal uh, čim bolje. Najprej k številkam in dejstvom. Eh, nimamo na voljo vseh podatkov, kajti nimamo dostopa do vseh podatkov, kot ste posem pravilno povedali, ampak eh, letos je Libijska obaljna straža in sicer civilna policija in pa mornarica rešila približno 8000 oseb na morju. Torej eh, se je zmanjšalo število eh, človeških eh, žrtev v primerjavi z vrhom krize nekje leta 2015. V tem trenutku je približno 4400 oseb v centrih za pridržanje in 18 takšnih centrov je v Libiji, ampak samo nekatere nekateri poročajo uh, uradu eh, za preprečevanje nezakonitega priseljevanja, ki se nahaja v Tripoliju. Nekatere pa nadzirajo uh, zgolj različne uh, paravojaške enote in. Mi nimamo neposrednega dostopa, kajti delujemo iz Tunisa, kot je bilo že povedano. Julija je bil izveden napad eh, na centr Tadžura in eh, napovedano je bilo, da bodo v Libiji eh, centre zaprli za pridržanje beguncev in večina je bila praznih, potem pa so se ponovno napolnili. Pet jih je bilo zaprtih po naših ocenah. In polovica eh, vrnjenih priseljencev v Libijo ne gre v eh, begunska taborišča, ampak v različne gostujoče eh, skupnosti in ne vemo natančno, kaj se dogaja. Bila je omenjena tudi številka 5000. Bila je omenjena tudi številka 50 tisoč in z različnimi sredstvi eh, tudi zagotavljamo pomoč eh, pri eh, ponovni integraciji teh beguncev. Sedaj pa k situaciji v Nigru in pa Ruandi. Niger je pokazal pripravljenost na sodelovanje. In res so pripravljeni sprejeti eh, begunce, seveda pa imajo tudi svoje omejitve. In če države ne bodo sprejele odločitve, da bodo ljudi eh, poslali tja, potem se bomo vrnili nazaj eh, na izhodiščno točko. 2250 eh, oseb je bilo premeščenih. Informacije vam lahko posredujem tudi pisno v različne evropske države, Belgijo, Nizozemsko in tako naprej. Več kot 300 jih čaka, eh, bili oziroma izpolnili so kriterije za premestitev, odšli naj bi v Nemčijo, Finsko, Portugalsko in pa Romunijo. Takšna je trenutna situacija ampak potrebujemo eh, več eh, zavez strani eh, naših držav članic, pa tudi strani tretjih držav, kot recimo strani Norveške, Kanade in tako naprej. To sem že omenil. Kot ste že dejali, se srečujemo z dilemo, namreč Libijska obaljna straža reši begunce, ti so potem vrnjeni nazaj v Libijo. In seveda je to povezano tudi z eh, stališčem Evropske unije. Potrebna je uredba Dublinske, potrebna je reforma Dublinske uredbe. Gospa von der Leyen, ki je govorila na plenarnem zasedanju, eh, je dejala, da želi predstaviti eh, nov pakt za migracije. Torej, upam, da se bo nova komisija k malu z tem ukvarjala. Ko bo začela z delom? spremljanje situacije na terenu seveda še naprej predstavlja velik izziv, kajti eh, nismo prisotni na terenu, sodelujemo z eh, različnimi partnerji, eh, ki so ohranili tudi lokalne zaposlene, ki delujejo na terenu, kot recimo UNHCR. Imeli smo 11 misij za opazovanje, pri upravljamo še 11 takšnih misij. Torej, trudimo se po najboljših močeh glede uh, na situacijo, ampak dostop ostaja izjemno omejen. Nekaj časa smo se pogovarjali o tem, da bi se naj vrnila delegacija Evropske službe za zunanje delovanje v Libijo, ampak situacija je preprosto izjemno nevarna. Torej, nismo še prišli do te točke mislim, da v tem trenutku deluje le eno veleposlaništvo v eh, Libiji, v Tripoliju in to je italijansko veleposlaništvo. Razmišljamo pa tudi o nadzoru z eh, pomočjo eh, drugih organizacij. Potem pa podpora eh, Libijske obaljni straži. Eh, kot veste, poteka usposabljanje eh, v okviru misije Sofia. Z pomočjo italijanskega zunanjega ministerstva sodelujemo z Libijsko obaljno stražo. Ne zagotavljamo jim vojaške opreme, pa tudi ne vojaške pomoči. Osredotočamo se na operativno usposabljanje in pa na človekove pravice. Zastavljeno je bilo specifično vprašanje o povezavi med Libijo in pa državami Sahela. Seveda obstaja tesna povezava. Evropska unija je že zagotovila predvsej pomoči eh, skupini G5, to je skupina držav eh, Sahela, ki se borijo proti oboroženim terorističnim skupinam. In to seveda vpliva tudi na situacijo v Libiji in eh, prispeva k pritisku v obliki migracij. Naj se sedaj osredotočim še na specifične točke, ki ste jih izpostavili. Najprej dejstvo. ki ste ga številni izpostavili, dekriminalizacija beguncev. To je problem, kajti v skladu z libijskim eh, zakonom, z libijsko zakonodajo je nezakonit prestop eh, libijske meje kaznivo dejanje. Uh, jaz sem že večkrat bil v Libiji, uh, obiskal sem centre za pridržanje in pritiskamo na Libijo, uh, da eh, bi eh, dekriminalizirala priseljevanje. Ampak eh, Libija ni podpisnica konvencije, ne priznava UNHCR kot partnerice in imamo tristransko delovno skupino z Afriško unijo in pa Združenimi narodi. Predseduje je visoka predstavnica, gospa Mogherini in. To skupino smo tudi uporabili za to, da bi eh, Libiji jasno povedali, da se trenutna situacija ne more nadaljevati. Sedaj pa k financiranju in k dejstvu, da sodelujemo z libijskimi agencijami. Več kot polovica financiranja v okviru skrbniškega sklada je namenjena zaščiti ljudem, eh, ljudem v stiski, tistim, ki pomoč potrebujejo. In vedno sodelujemo z našimi mednarodnimi partnericami, UNICEF-om, Združenimi narodi, UNHCR in tako naprej. Ne zagotavljamo neposredne pomoči libijski vladi. In tega tudi ne nameravamo spremeniti, kaj ti situacija tega ne dovoljuje. Spet se bom vrnil k zapiskom. Še več je bilo specifičnih vprašanj, povezavi s številkami in tako naprej. Eh, vrnil se bom še eh, k temu kasneje, zagotovil informacije v pisni obliki. O našem financiranju eh, Libiji bomo ponovno razpravljali 10. decembra, ko bomo razpravljali o skrbniškem skladu za Afriko in uh, takrat eh, bomo sprejeli odločitev v zvezi s tem. Gospa Grav. v odgovor na vprašanja, ki so vam bila zastavljena 10 minut maksimalno, tako da bomo pravočasno začeli z naslednjim panelom. prisluhniti pa moramo seveda tudi eh, zaključnim besedam eh, vodje delegacije za Magreb, eh, gospoda Kocelinja. No, lahko bom še krajša, ker je kolega že odgovoril na številno vprašanje. Sama bi začela s tem, kar je rekla gospa Keller. Majhni koraki, veliki koraki. To je res eh, zelo pomembno tudi z vidika tega, kaj bomo počeli v prihodnje. Eh, To bo nedvomno tudi na agendi prihodnje komisije. Tisto, kar sem omenila prej, je, da bi se zadeve lahko bistveno spremenile, če bi nudili podporo tudi preko Združenih narodov oziroma preko procesov v okviru Združenih narodov, da bi vsaj poskrbeli za prekinitev ognja v določenih fazah. Razprave trenutno potekajo, kot veste, in če bi nam to uspelo, bi se stvari bistveno spremenile. Verjetno veste, da potekajo razprave o tem, da bi organizirali konferenco na to temo. S tem se tudi mi ukvarjamo in upam, da bi na tak način uspeli nasloviti številna vprašanja, ki ste jih tudi sami omenili, da ne bi stopali zgolj z majhnimi koraki naprej, temveč da bi se zadeve dejansko korenito spremenili. Gospod Popovski je o tem že govoril, sama sem zdaj izpostavila ta širši okvir. Naj bom zelo jasna, upam, da sem bila že prej jasna, ampak vseeno naj še enkrat izpostavim v zvezi z centri za pridržanje. Gospa Intveld je to omenila. Mi smo se odnegda zauzemali za to, da se ti centri zaprajo, vendar je to težavno vprašanje, kot je rekel kolega. Ponekod so bili centri zaprti, nekateri centri so sicer prazni, niso pa še zaprti, kar pomeni, da se znajdemo v situaciji, ko so begunci izven teh centrov v mestih, v manjših krajih. Mi jih tudi finančno podpiramo preko organov, ki jih je kolega omenil, tega denarja ne dajemo neposredno libijski vladi, so pa tudi drugi posredniški organi vključeni v ta postopek, vsi tisti, ki skrbijo za zdravila, hrano, zatočišča in podobno. Toliko, da boste imeli širšo sliko. Glede operacij v Sahelu. Mi v okviru svojih operacij, operacij Evropske unije, imigrantov nikoli ne vračamo v Libijo. Mi podpiramo libijsko obaljno stražo, gospod Popovski je rekel tudi, da počnemo več kot zgolj to, že uvodoma sem povedala, da skušamo okrepiti tudi vladne zmogljivosti, da te ne bi zajemale zgolj obaljne straže. Pri libijski obaljni straži je seveda potrebno okrepiti zmogljivosti, da bo lahko ta obaljna straža delovala skladno z mednarodnimi standardi na tem področju. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z operacijo Sofija, v kakšnem okviru leta deluje. Verjetno veste, da je svet tisti, ki je podelil mandat operaciji Sofija kar pomeni, da mora ta operacija delovati znotraj mandata. Ta mandat se redno posodablja, zadeve se spremljajo, tudi v okviru prihodnih revizij mandata bomo vse to upoštevali. Tudi s gospodom Saranom se tesno usklajujemo in pogovarjamo o vseh teh vprašanjih. Preverjam, če sem morda še kaj izpustila glede pogojevanja. Gospod Popovski se mi zdi, da je na to že odgovoril. Naj predstavim še naš pogled na pogojevanje. Pogojevanje se uporablja tudi v okviru sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami, vendar je pogojevanje težko uporabljati v odnosu do libijske vlade. O tem sicer razmišljamo, ampak gospod Popovski je tudi že izpostavil, da bomo to še ohranili v mislih za prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nam malce pomagali, da smo privrčevali na času. Čaka nas še drugi panel. Zato predlagam, Še eno vprašanje imam z odgovorom, da ali ne. Ali lahko UNHCR preverja teh 50 tisoč ljudi, ki naj bi jih vrnili kot prostovoljne povratnike s pomočjo finančne pomoči Evropske unije? Gospa Bjork je zastavila konkretno vprašanje. Želi odgovor, da ali ne, bi lahko na kratko odgovorili. UNHCR se bo oglasil čez nekaj minut. Prav potem pa začnimo z drugim panelom. Še eno uro imamo na voljo za razpravo, časa imamo do pol dvanajstih. Potem imamo še nekaj točk na dnevnem redu, ki jih je prav tako treba obravnavati. Tako da predlagam, da se zdaj lotimo drugega panela pri tem panelu se bomo prav tako pogovarjali o Libiji. Anabel Rojk Granjon je z nami, ona je višja uradnica za zunanje odnose pri UNHCR. Imamo torej tudi predstavniki UNHCR-a z nami. Z nami je tudi Ole Henriksson, ki je regionalni direktor za EGP, EU in NATO v Mednarodnem uradu za migracije, IOM. Z nami je tudi Ellen van der Velden, ona je više operativna svetovalka za Libijo pri Zdravnikih brez meja. In še Imogen Sudbury iz IRC-ja torej iz Mednarodnega odbora za reševanje. Ta panel ima štiri člane, torej je situacija malce bolj kompleksna. Prosim, da se tudi vi čim bolj skušate dodeli, držati dodeljenega časa za govor, zato da bomo lahko imeli na voljo potem dovolj časa tudi za razpravo s koordinatorji in ostalimi člani. Približno eno uro in deset minut imamo na voljo za razpravo, tako da dajmo to čim bolje izkoristiti. Najprej besedo predajam Anabel Rojk Granjon, predstavnico UNHCR. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa odboru Libe, pododboru Dra in tudi delegaciji za Magreb, da ste organizirali to srečanje in da ste povabili tudi UNHCR. Nažalost je Libija vedno aktualna, situacija se žal ne izboljšuje. Vse več je tudi civilnih žrtev, več kot tisoč ljudi naj bi umrlo od začetka konflikta, tudi civilisti. Država je razdeljena na vzhod, zahod in eventualno jug, zonani akterji se vse bolj vključujejo v to situacijo. Libiji imamo tako imenovano proksi vojno, kot lahko beremo tudi v poročilih. In zaradi vsega tega je situacija zelo zapletena in kompleksna, kot smo že slišali. Gospod Salame, visoki predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov, prav tako aktivno sodeluje na tem področju. Na kaj ne smemo pozabiti? Na tiste, ki jih ta situacija najbolj zadeva. To so Libici, Še vedno je nekje 300 tisoč razseljenih Libicev, od leta 2001 se jih je sicer kar nekaj že vrnilo nazaj domov, vendar je prišlo do novega vala preseljevanja zaradi konflikta. 128 tisoč razseljenih oseb imamo. Zaradi tega se je morala mednarodna skupnost tudi odzvati na vse te posameznike in ponuditi humanitarno pomoč. Humanitarne potrebe se povečujejo. Vsi skupaj se skušamo čim bolje usklajevati pri nudenju odziva. Ponujamo pomoč v gotovini, pomoč v drugih nedenarnih oblikah, skušamo tudi zagotoviti javne storitve, delovanje šol in bolnic vse to naj bi koristilo vsem Libicem, beguncem in migrantom, ki se pač nahajajo na teh območjih. Mimo grede, pri tem bi se navezala na to, kar je rekel gospod Nart, povsem upravičeno, upoštevati moramo realno stanje. Zavedati se moramo, v kakšnih pogojih delujemo. Z nami je v državi prisotnih 122 kolegov v Bengaziju, Misrati in eh, Tripoliju. Delujemo 55 mednarodnih kolegov, je prav tako prisotnih samo pet od njih v Tripoliju. Kmalo naj bi se število povečalo na osem. Zakaj nas je tako malo? Zaradi varnostne situacije, poleg tega kolegi le s težavo pridobivajo vizume za vstop v državo. Kar zadeva položaj imigrantov in beguncev, upam, da ne govorim že 10 minut in 10 sekund, kot kaže ura. Rada bi izpostavila predvsem to, da je zelo pomembno, da razlikujemo med migranti in begunci. Obe kategoriji imata svoje humanitarne potrebe, potrebe, kar zadeva zaščito. Poleg tega imajo ti posamezniki različen status in tudi pravice na podlagi mednarodne zakonodaje oziroma mednarodnega prava. Zato delujemo oboji, tako UNHCR kot IOM. 45 tisoč ljudi je registriranih pri UNHCR-u, tudi ogromno palestincev. Zavedati se morate, da je tudi kar nekaj tujcev v tej državi, 60 do 80 tisoč. Vsi ti posamezniki so seveda prizadeti zaradi nasilja, zaradi konfliktov, potrebujejo pomoč mednarodnih akterjev. 3000 300 oseb se po naših ocenah trenutno nahaja na tveganih območjih, kar pomeni, da moramo za te posamezniki najti varna zatočišča. Nekje 4500 oseb je še vedno v centrih za pridržanje, čeprav smo ugotovili, da se razmere v teh centrih niso spremenile. V teh centrih so predvsem tisti, ki so v Libiji pravzaprav v tranzitu oziroma ki smo jih rešili na morju ali na kopnem. Uradno je nekje 18 do 20 centrov za pridržanje. Do teh centrov imamo dostop, sicer ne redno, ampak dostop nam vsake toliko zagotovijo. Centrov je bilo še veliko več. Mnoge centre smo zaprli. Številni centri pa so neuradni centri za pridržanje, ki jih vodijo trgovci z ljudmi in tihotapci ljudi. Ne vemo natančno, zato je res težko oceniti, koliko oseb je dejansko pridržanih. Številke v zvezi s temi centri so precej različne, koliko teh centrov za pridržanje obstaja, koliko jih je odprtih, koliko jih je bilo zaprtih oblasti, še manj pa tihotapci nas ne obveščajo o tem, katere centre so zaprli, odkot so ljudi premestili, če so jih, kaj se dogaja s temi posamezniki. Se pravi, to je veliki ziv za nas. Evropska unija je skupaj z nevladnimi organizacijami in tudi mednarodno skupnostjo pozivala k temu, da se centri za pridržanje zaprajo, ker vemo, da pogoji tam niso sprejemljivi. če dobimo dostop do centrov, gremo tja zato, da preverimo, kaj se dogaja s posamezniki, predvsem preverimo, kaj je s tistimi, ki so na nek način v pristojnosti UNHCR-a. Mi smo stopili v stik z več kot tisoč posamezniki v letošnjem letu v teh centrih za pridržanje, kar pomeni, da smo uspeli pri oblasteh zagotoviti to, da so nekatere posameznike tudi izpustili iz teh centrov. Nekje 4500 naj bi jih bilo v teh centrih za pridržanje in od teh 4500 jih je 2600 takih, ki bi sodili v področje delovanja UNHCR-a kar zadeva mehanizem, nujni mehanizem za tranzit in evakuacijo. Ta deluje od konca leta 2017, tudi s pomočjo finančne inekcije Evropske unije in drugih akterjev. Od začetka delovanja tega mehanizma smo iz centrov za pridržanje uspeli zagotoviti izpust 1698 oseb. Te osebe so bodi se izpustili na prosto v Libiji ali pa smo jih evakuirali kam drugam. In še vidik vračanja, s tem se ukvarjamo v okviru IOM-a. Ponovni sprejem pa je v pristojnosti UNHCR-a. Nekje 4000 400 oseb smo evakuirali iz Libije do sedaj, naj pojasnim, zakaj gre. Približno 3000 smo jih evakuirali preko Tunizije in sicer smo jih posredovali nazaj v Niger, v dogovoru z vlado v Nigru. Imamo tudi dogovor z ruanskimi organi, z njimi naj bi vzpostavili takšen mehanizem. 800 smo jih evakuirali preko humanitarnega koridorja v Italijo, 550 v tranzitni center v Romuniji, 200 pa smo jih vrnili preko mehanizma v Ruando. V omejenem obsegu pa smo uspeli poskrbeti za neposredno preselitev iz Libije neposredno v ciljno državo, ne da bi šli preko teh centrov v Ruandi, Romuniji in drugod. 660 oseb nam je uspelo preseliti na tak način. Kar zadeva zaveze držav, ki naj bi sprejele te posameznike, koliko oseb naj bi sprejele, ne samo evropske države, ampak tudi druge. 6 tisoč za Libijo in Niger časovnega okvira sicer nismo postavili, je pa predvsej obsežen, kaj ti predvsej časa traja, da ljudi preselimo iz Libije ali iz Nigra. In še zadnja številka, 870 oseb je trenutno v Nigru, gre za ljudi, ki smo jih evakuirali iz Libije, 300 od teh čaka na to, da jih pošljemo v centre, trenutno so v fazi, ko jih še preverjamo. GDF gre za sklad za šest panelistov, je tako, da prosim, da počasi zaključite oziroma štirje panelisti ste, prosim, da zaključite, sicer ne bo zmanjkalo časa. Upam, da zdaj že vnaprej odgovarjam na nekatera vprašanja, bo potem morda manj vprašanj, ampak no, zaključujem. Uh, kar zadeva ta sklad za združevanje posameznikov in potem njihovo preseljevanje. Lani je bil spostavljen tudi s pomočjo Evropske unije. UNHCR vodi ta centr s pomočjo Ministrstva za notranje zadeve v tej državi. Centr smo spostavili za namene evakuacije ljudi iz Libije v Niger, ne pa v Ruando. Težava pa se pojavlja predvsem zaradi tega, ker je bil prizadet center v Tadžuri. Nekatere ljudi so preselili nekje 480 oseb, kar pa zadeva ostale centre za pridržanje. Posameznike so vsaj iz nekaterih centrov preselili v ta GDF. Ta tranzitni center ni več zgolj tranzitni center, spremenil se je. Vprašanje je, kako bomo nadaljevali v prihodnje. Ta center naj bi bil zgolj neke vrste tranzitni center za namene evakuacije, ampak zdaj se je njegova narava spremenila. Zadeva je kompleksna, s pristojnimi organi se pogovarjamo, kaj storiti. Še par besed o izkrcavanju bodo v IOM povedali kaj več. Tudi z njimi, kot veste, sodelujemo pri izkrcavanju, sodelujemo tudi z obaljno stražo. Hvala. No, Hvala lepa, gospod Ola Henriksson. Brez nadaljnega beseda je vaša, vi prihajate iz IOM. Hvala, upam, da nisem že 19 minut na sporedu. Hvala lepa, da ste organizirali ta sestanek. Mi smo prisotni v Libiji, več kot 200 zaposlenih iz IOM-a deluje tam, gre za nacionalne in mednarodne strokovnjake, kar zadeva mehanizem za spremljanje razseljenih oseb. 650 tisoč do milijon migrantov naj bi bilo v Libiji. Niger, Egipt in Čad so prve tri države izmed 40, odkudar prihajajo imigranti. Imigranti v Libiji se ne zavedajo vedno, kakšno tveganje nosijo. Samo 57 odstotkov intervju posameznikov, ki smo jih zaslišali, se zavedajo tveganja, tako kaže študija, ki je bila objavljena nedavno. 18 operativnih centrov za pridržanje obstaja. 4500 posameznikov oziroma beguncev in migrantov je bilo pridržanih v teh centrih, takšni so podatki sredine novembra. Potem so pa tu še neformalni centri za pridržanje, ki jih vodijo tihotapci in druge oborožene skupine. Koliko ljudi je tam, ne vemo, ne vemo niti, kje se ti centri nahajajo. Kar zadeva posameznike v centrih. V zadnjih mesecih od leta 2017 naprej ko imamo na voljo prostovoljno vračanje, smo pomagali 44 tisoč prostovoljnim imigrantom, da se vrnejo nazaj domov. V centrih za pridržanje so pogoji še vedno nemogoči, prihaja do kršenja človekovih pravic, prihaja do izsiljevanja, do spolnih zlorab, do trgovine z ljudmi, tudi z otroki, prihaja do prisiljnega preseljevanja in vse to poteka brez kakršnega koli kaznovanja. Pogoji med centri za pridržanje se zelo razlikujajo, ponekod imajo imigranti dostop do območja takoj poleg centrov, drugod so strogo zaprti v centri, v številnih centrih je ljudi preveč, ti centri so prenatrpani, ni dostopa do vode ali do drugih storitev tudi do stranišče. Nekje 261 oseb naj bi ostalo v nekaterih centrih zaradi pomankanja alternativ. Ne vemo, zakaj so migrante sploh izpustili iz tega centra. Med vsemi temi posamezniki se seveda povečuje napetost, poleg tega je v bližini centrov prišlo tudi do raketnega obstreljevanja. Mi skupaj z različnimi organi, UNHCR, UNICEF in tako naprej, skušamo pomagati tem migrantom, ki živijo v centrih za pridržanje v nezdravih okoliščinah. Mi ne nudimo podpore centrom za pridržanje, mi nudimo podporo zgolj migrantom, ki se nahajajo v grozljivih pogojih. Nudimo jim osnovne potrebščine, pomagamo jim pri rehabilitaciji. To je torej ozadje. V Libiji je nasploh situacija zelo nestabilna, negotova, v centrih prihaja do mučenja, zato se mi resnično zauzemamo za to, da bi čim prej te centre zaprli. Mi smo pomagali 9000 migrantom iz 33 držav, 2051 je bilo zadržanih v centrih. Pomembno je, da imamo dostop do teh centrov. Želimo si, da bi nam omogočili, da te posameznike intervjujemo, da jih preverimo. Sodelujemo tudi z veleposlaništvi v Kajru in Tunisu, ne samo v Tripoliju. Preko misij IOM-a e skušamo pošiljati dokumente teh posameznikov, zato da lahko vse te posameznike ustrezno obravnavamo. Od leta 2016 imamo tudi program za alternativne možnosti v Libiji, da ne bo prihajalo zgolj do zapiranja v teh centrih. Do zdaj smo pomagali 201 migrantu, da so se naselili v gostiteljskih družinah, skušamo nuditi tudi prirejeno pomoč posameznikom, otrokom in ženskam, želimo pomagati, da bi lahko, tudi, da bi lahko bili izven centrov, skušamo najti trajnostne rešitve v Libiji. Varnost zatočišč je v rokah lokalnih organov, dostop do teh zatočišč pa je seveda omejen na IOM socialne delavce in podobno. Mi sodelujemo z veleposlaništvi v Libiji, da bi le ti nudili zaščito migrantom. Nudimo pomoč migrantom tudi preko zatočišč na veleposlaništvih. Skušamo pa razširiti nudene te pomoči tudi na druga zatočišča. Razmere v Libiji ko gre za centre za pridržanje, so res nedopustni, nikar pa ne pozabite na to, koliko je migrantov izven teh centrov za pridržanje, še veliko večjih je. Zelo pomembno je, da tisti, ki so še posebej ranljivi v urbanih okoliščinah, dobijo več pomoči. Več moramo storiti tudi, kar zadeva regularizacijo migrantov, integracijo migrantov v Libiji, kjer je to mogoče. IOM podpira regularizacijo migrantov v Libiji in njihovo integracijo na trg dela. To je ključnega pomena za dolgotrajni razvoj in stabilnost. Pozitivno pa gledamo na sklenitev dvostranskega delovnega sporazuma med Libijo in Nigrom. IOM in Libijsko ministrstvo za delo sta organizirali tudi delavnico z Nigrom eh, oktobra. Do sedaj so libijski organi dopustili integracijo delavcev, migrantov iz Nigra in še ene države, če bi nam uspelo na tem področju doseči več, bi zagotovo lahko poskrbeli tudi za bolj intenzivno integracijo. IOM stalno povdarja, da razmere v Libiji niso takšne, da bi lahko Libijo označili za varno državo. Osrednja sredozemska pot je bila do zdaj najbolj nevarna migracijska pot. 15 tisoč ljudi je umrlo na tej poti od leta 2014. Libijska obaljna straža je zaenkrat edina, ki ima zmogljivosti za iskanje reševanja na področju sredozemlja, ima pa tudi Libijska obaljna straža predvsej omejene zmogljivosti, kar pomeni, da to vpliva na varnost beguncov in migrantov. Kljub konfliktu Libijska obaljna straža še vedno izvaja operacije na morju. Več kot 8000 migrantov so vrnili na libijske obale, to v letošnjem letu. 533 žensk in 370 otrok, 203 migranti pa so pogrešani, več kot 70 trupel so potegnili iz morja. Na stotine migrantov so izkrcali. Gre za posameznike, ki so jih rešili oziroma našli na morju. To vrstne posameznike so v preteklosti pošiljali v centre za pridržanje. IOM podpira libijsko obaljno stražo. Naš namen je, da rešimo življenja, da zagotovimo zaščito in varnost tistih, ki jih izkrcamo. Libijski obaljni straži zagotavljamo rešilne jopiče in tudi nudimo pomoč migrantom, ko jih izkrcijo na obalo skrbimo tudi za sterilizacijo plovil na krajih izkrcanja. Libijsko obalno stražo tudi usposabljamo, osredotočamo se predvsem na človekove pravice migrantov. Mi želimo okrepiti predvsem razumevanje libijske obalne straže, ko gre za mednarodne standarde, da ne bi prišlo do kršenja mednarodnega prava. Šest točk za izkrcavanje se trenutno uporablja. IOM in Libija sta tista akterja, ki nudita migrantom dostop do hrane in vode in do osnovnih zdravstvenih storitvah na teh točkah. Mi smo na teh točkah za izkrcavanje poskrbeli tudi za sanitarije, za določene zdravstvene storitve za vodo in hrano. S tem skušamo zagotoviti migrantom vsaj tiste osnovne potrebe. Mi smo operativni na teh točkah za izkrcavanje, je pa libijska obalna straža tista, ki vodi operacije, če se imigrante vrne nazaj na obalo oziroma v centre za pridržanje. Napredek je bil do sedaj žal omejen, imamo precejšnje težave. Opažamo sicer, da se je v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo število oseb, ki pridejo v Evropo preko sredozemlja. Želimo si, da bi zauzeli širši celovit pristop do sredozemske poti. Hvala lepa, gospod Henriksson, da ste se držali časa. Zdaj pa nadaljujemo z gospo Van der Velden, ki predstavlja zdravnike brez meja. Pozdravljeni. Hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu organizacije, ki je že od leta 2011 prisotna v Libiji. V zadnjih nekaj letih pa smo vzpostavili pisarne tudi v Homsu, Tripolisu in drugih mestih. Na kratko vam želim povedati, da se centri za pridržanje med seboj razlikujejo in da se tudi okoliščine spreminjajo. Slišali smo že, da ljudje niso vedno registrirani, Zato se ne ve, koliko ljudi je v posameznem centru ob določenem času. Naše ekipe zagotavljajo nego in se v bistvu na vsakodnevni ravni pogajajo z oblastmi tam in vedno smo presenečeni, ko slišimo, koliko ljudi je tam. Tudi okoliščine se spreminjajo. Obisk enega centra vam ne poda pregleda nad celotno situacijo. Govorimo seveda o centrih za predržanje, ki so pod nadzorom vlade, seveda pa vemo, da obstaja veliko drugih centrov in zaporov po državi. Vsi ti centri imajo eno stvar skupno in sicer, da so tam zaprti moški, ženske in otroci. Vsakič, ko smo tam, zagotavljamo zdravstveno nego otrokom, mla, majhnim otrokom, mlajšim od pet let, mladoletnikom in tako naprej. Sklep je torej samo en in sicer Libija je najbolj skrajen primer tega, da politike zaviranja ne samo ne omogočajo ustrezne rešitve, ampak vodijo do trpljenja beguncev. Če bi Evropska unija upoštevala potrebe ljudi, potem bi lahko morda rešila situacijo na ustrezen način ne gre za upravljanje stokovi, ampak gre za upravljanje z potrebami ljudi za reševanje življenj in za zagotavljanje dostojanstva. Ukrepi temeljijo na dveh zmotah in sicer prvič, da bodo nevladne organizacije s pomočjo evropskih sredstev lahko zaščitile migrante in begunce in da bodo države članice z zaprtjem poti v Evropo lahko prebile die Tichotapse. No bene od teh zamisli ne drži. Evropska unija sodeluje z nevladnimi organizacijami pri zaščiti ljudi, ampak ve se, da je prisotnost ključnih kadrov omejena. Naprimer, Nikoli se ne ugotovi, kaj se zgodi z ljudmi, ki se izkrcajo. V Homsu smo bili pri izkrcanju, poskusili smo zagotoviti zdravstveno oskrbo in eh, na dolgo in široko smo se morali pogajati, zato da smo zagotovili nego za tiste, ki potrebujejo našo pomoč. Včasih smo bili uspešni, včasih pa ne. Včasih se zgodi, da smo videli iste ljudi v bolnici, naslednji dan pa že v centru za pridržanje. Zgodi se tudi, da so v centrih za pridržanje drugi ljudje, kot so bili prisotni pri izkrcanju. No, ko govorimo s temi ljudmi, še posebej po reševanju na morju, slišimo, da so izpostavljeni številnim nevarnostem, trgovini z ljudmi, prisilnemu delu, spolnemu suženstvu, nasilju in drugim oblikam kaznjivih dejanj. V Libiji pa se paradigma spreminja. Danes smo to že slišali, namreč gre bolj za integracijo v mestih migrantov in beguncev. To naj bi bila alternativa, ampak vsa prizadevanja za varno integracijo zaenkrat kažejo znake neuspeha. Zaenkrat je samo nekaj več kot 100 ljudi za to, da bi namestili ljudi iz centra za pridržanje. Ko je prišlo do napada na center v Tađuri, je bila oblikovana delovna skupina, zaenkrat pa napredka še ni. Migranti in begunci v Tripolisu zavračajo svežen za integracijo v urbanih središčih, vključno z denarjem, zato ker vedo, da jih ta denar ne bo zaščitil pred eh, samovoljnimi pridržanji in zlorabami. In um, ta kazniva dejanja lahko v bistvu izvajo številni akterji. Zaprtje centru za pridržanje bi lahko še poslabšalo usodo ljudi, po našem mnenju. Prišlo bi lahko do instrumentalizacije naših namenov glede politike zaviranja migracijskih tokov. Zmanjšati moramo pritisk, pospešiti moramo eh, postopke in zagotoviti nujne humanitarne koridorje, zato da evakuiramo najbolj ranljive ljudi. Prisotni smo v Libiji in vemo, da zaenkrat še ni mehanizmov za to, da bi zagotovili ustrezen dostop do temeljnih storitev za nelibijske državljane, tudi za tiste, ki so registrirani pri UNHCR. In to sem opozila tudi sama, ko sem bila tam nekaj mesecev. To je bilo leta 2016 in leta 2017. Videli smo, da je bilo veliko ljudi v centrih za predržanje. In uh, UNHCR se ni ukvarjal z veliko temi ljudmi, ampak zdaj vidimo, da je 80 odstotkov ljudi tistih, ki so registrirani kot begunci. Izzivo je veliko za UNHCR in nevladne organizacije, zato da bi zagotovili ustrezno podporo, tudi kar zadeva centre za pridržanje in druge operacije, ampak uh, rešitve še vedno niso zadostne. Obstajajo mm, tudi primeri, da so ljudje sami zapustili te centre za pridržanje in 29. oktobra smo videli, da je 450 ljudi šlo iz Abu Salima. Abu Salim ima politiko odprtih urad in eh, vidimo lahko torej, da so pogoji življenja tam res različni med različnimi centri za pridržanje. 450 ljudi je zapustilo center, vendar niso se uspeli vrniti nazaj, zato ker je zmogljivost tega centra pač 600 ljudi in 450 ljudi je moralo dva dni čakati na pločniku zunaj, da so lahko prišli v to središče. Če ni mogoče izvesti preselitev, potem moramo ukrepati drugače, kajti to ne more biti edina rešitev za 45 tisoč beguncev in prosilcev za azil v Libiji. Poglejmo si številke. 5 tisoč ljudi naj bi preselili v tretje države. No, v enakem obdobju pa je več kot 8 tisoč ljudi bilo vrnjenih z morja v Libijo. To je storila libijska obalna straža. Številke torej ne držijo. Veliko manj ljudi prihaja v Evropo, ampak še vedno se ne govori o varnih in pravnih načinih prihoda v EU. UNHCR že nekaj časa poziva k temu, da bi imeli 40 tisoč mest, julija 2018 pa je 14 držav zagotovilo le nekaj tisoč mest in 5 tisoč ljudi so potem preselili. Iz Nigra je prav tako bilo preseljenih nekaj ljudi, in transferi so zdaj praktično prekinjeni. Tudi Ruanda je zagotovila dve preselitvi in Italija in Romunija sta sprejeli nekaj transferjev. Leta 2019 je nekaj več kot 2000 beguncev in prosilcev za azil dobilo mesto v drugih državah. 761 jih je v okviru operacije preselitve in nekateri v okviru programov evakuacije. Kakor sem povedala, pa se vedno več ljudi vrača z morja, zato se število ljudi še vedno veča, število ljudi, ki potrebujejo nujno pomoč. Za rešitev potrebujemo program premestitev. In v Libiji so na, ujeti najbolj ranljivi, prav tisti, ki si zaslužijo zaščito. 80 odstotkov ljudi, ki so v uradnih centrih za predržanje, so ljudje, ki imajo status beguncev, ampak tam so ujeti in so v bistvu tarče. Tvegajo življenje na morju, ampak eh, druga možnost, edina druga možnost je prostovoljna repatriacija v okviru IOM. Ne glede na to, da razmerja v tretjih državah niso idealne, so vseeno boljše v Libiji in to pozdravljamo. Torej, kakšne ukrepe predlagamo? In sicer okrepiti je treba intervencijo OZN v Libiji, zato da zaščitimo najbolj ranljive v tej državi. To mora delovati za begunce in prosilce za azil, UNHCR in partnerji morajo biti bolj prisotni in bolj si morajo prizadevati za to, da zagotovijo zaščito ter za ustrezne možnosti v Libiji, ki trenutno ne obstajajo. UNHCR bo lahko deloval v tej državi le, če bodo evropske in druge države zagotovile možnost pre mestitve za vse begunce, seveda pa moramo takoj preseliti tiste, ki so v centrih za pridržanje. Centre za pridržanje pa je treba zapreti. Evakuacija iz Libije je nujna za vse tiste, ki so ujeti v centrih, pa tudi za druge. Zaključite, prosim. Še enega govornika bomo imeli, potem pa bomo imeli krog za vprašanje in odgovore. Morda bi lahko upoštevali tudi druga merila pri evakuaciji. Lahko bi prišlo do začasne nastanitve zunaj centra za pridržanje, ampak evakuacija je glavna naša naloga. Pobude, tudi pobude skupnosti, morajo vključevati jamstva za dobrobit posameznikov. Hvala. Hvala lepa zdravnikom brez meja. Prisluhnili bomo še eni govornici, gospe Sudbury. In sicer IRC, Mednarodni odbor za reševanje. Lepo prosim, da, da ne govorite predolgo, zato ker bomo imeli potem krok vprašanj in odgovorov. Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili sem na to pomembno razpravo. Nekaj besed o naši organizaciji, če nas morda ne poznate. Mi smo mednarodna nevladna organizacija, smo aktivni v 40 državah po svetu in pomagamo tistim, ki so prizadeti zaradi konfliktov in kriz, zato da se spet postavijo na noge. V Libiji smo prisotni od leta 2011, prisotni pa smo tudi v številnih drugih državah v Sahelu in podsaharski Afriki, prav tako pa podpiramo novo dospele begunce in druge imigrante v Evropi. Zato res pomagamo številnim ljudem in poskušamo razumeti, kakšne so njihove stopnje ranljivosti. Imamo sicer svoje mnenje v zvezi s sodelovanjem z libijsko obalno stražo, ampak glede na to, da je nasilja vedno več v Libiji, mora Evropska unija ukrepati, zlasti pa države članice. Okrepiti moramo diplomatski napor pa tudi finančna sredstva za to, da izboljšamo pogoje za življenje za migrante. V Libiji prav tako pa moramo okrepiti možnosti za te migrante, da pridajo v Evropo. In eh, povedati želim, kakšne so naše predstave glede rešitev, ki bi jih Evropska unija lahko sprejela. Prvič, menimo, da bi morali finance EU bolj namenjati temu, da bodo na voljo tam, kjer so pač finančne potrebne in zato, da bomo zagotovili sistemske spremembe, ne pa samo reševali posledic. Govorili smo že o centrih za pridržanje in eh, manj se govori o beguncih v urbanih območjih. 98 odstotkov beguncov je zdaj v teh okoljih, v Libiji. Tudi ti ljudje so ranljivi, če ne še bolj kot begunci in imigranti v centrih za pridržanje. Vse po naših izkušnjah ker z njimi delamo na terenu. Pravnega statusa nimajo v družbi, ki imigrante obravnava kot eh, nezakonite. Zato nimajo dostopa do osnovnih storitev, do živil, do zdravil in tudi do nastanitve. In zaradi tega so zelo ranljivi za kršitve človekovih pravic in tudi drugo gospod Popovski je povedal, da EU ne nadira teh ljudi, ampak IRC z njimi sodeluje na vsakodnevni ravni. Približno 85 tisoč ljudi jih je v Tripolisu, eno misratu jih je 60 tisoč. Mi sodelujemo z njimi in imigranti se soočajo s številnimi plastmi diskriminacije. Diskriminacija na osnovi jezika, barve kože, vere in tudi državljanstva. Specifično ranljiva skupina so noseče ženske, ki potujejo same. Želijo dostop do zdravstvenih storitev in morajo večkrat prosti, prositi svoje može um, za to, da lahko imajo dostop do zdravstvenih storitev, ampak če potujejo same, se soočajo z velikimi težavami na tem področju. Naš pristop je, da poskušamo izboljšati razmere teh eh, urbanih migrantov in beguncev. In delamo na tem, da nacionalne strukture postajajo bolj dostopne za begunce. Zagotavljamo usposabljanje zdravnikom v Libiji, zato da se borijo proti institucionalnemu rasizmu. Prav tako zagotavljamo zdravstvene storitve tam, kjer primankuje nacionalnih zmogljivosti. In nekaj smo že slišali, namreč pomagamo tudi notranje razseljenim Libicem, kot tudi imigrantom in beguncem v zvezi z zdravstvenimi storitvami. In eh, podpiramo oblikovanje državnih institucij na dolgi rok, ne samo reševanje problemov na kratek rok. Obstajajo humanitarne potrebe, po drugi strani pa finance EU niso namenjene pravim namenom. 85 odstotkov sredstev EU je namenjenih centrom za pridržanje, ne pa urbanim okoljem, kakor pa smo slišali, je v centrih za pridržanje le majhen odstotek ljudi. Najbolj kritične potrebe se pojavljajo na vzhodu in jugu države. Približno polovica ljudi, ki potrebuje pomoč, je ravno tam. Tri četrtine financiranja pa gre na zahod in v Tripolis. Torej, večina ljudi v Libiji ne dobi pomoči, zato ker naš humanitarni odziv ni ustrezno ciljno usmerjen, prav tako pa nimamo ustreznega dostopa. Donatorji bi morali razmisliti o drugačnem pristopu, ukrepiti bi morali tudi financiranje. Gospod Popovski ima prav, poskrbeti bi morali za to, da se posvetimo tudi urbanim okoljem in zagotoviti moramo možnosti za preživetje. Drugič, ne gre samo za financiranje. Vložiti bi morali tudi več diplomatskega in političnega napora v to, da spremenimo pravne okvirje, ki so odgovorni za povečanje teh oblik randljivosti. Libijskim oblastem bi morali pomagati tudi, da pripravijo specifične alternative za pridržanje. Vsi se strinjamo, da moramo pridržanje zaključiti. To je ključnega pomena. In glede na to, da je bilo izpuščenih nekaj migrantov v zadnjem času, je to pozitiven korak, vendar prezgodaj bi bilo to preveč slaviti. Zagotoviti je treba tudi varne alternative za te migrance v, v skupnostih in preprečiti je treba nadaljno diskriminacijo teh ljudi kajti v urbanem okolju so ti ljudje še bolj ranljivi. Možnosti za te ljudi so omejene in zelo nizka stopnja varnosti jim je zagotovljena. Težko pridejo v Evropo in eh, to pomeni, da se soočajo z veliko težavami, tudi kar zadeva preselitev. Številni se ne morejo vrniti v svojo državo izvora, tudi če bi se želeli. Obstajajo alternative pri držanju in naša uh, skupnost aktivno dela na tem. Mi sodelujemo z Rdečim križem v Libiji, zagotavljamo pomoč v blagu in tudi pomoč v zatočiščih in seveda podpiramo zamisli, da bi okrepili to vrstna prizadevanja. Lepo bi bilo, če bi se tudi Evropska unija pridružila tem naporom. Evropska unija bi morala prevzeti bolj vodilno vlogo, kar zadeva razprave o centrih za pridržanje, pripraviti pa bi morali tudi verodostojen in podroben načrt za to, da se zaprejo ti centri za pridržanje in zagotoviti pa je treba tudi seveda ustrezne rešitve. Prav tako bi bili hvaležni za podporo pri tem, da bi ljudem v Libiji, oblastem v Libiji, vnaprej povedali, kdaj bo prišlo do izpustitev ljudi, zato da bomo vedeli, kakšni bodo profili ljudi, ki so izpuščeni, kakšne so številke ljudi, ki bodo izpuščeni in eh, kako bi jim lahko pomagali, zato da se mi lahko pripravimo na nje, da jim čim bolj pomagamo. In na koncu še nekaj trajnostne rešitve za evropske voditelje. V Libiji se konflikt zaostruje, poti v Evropo praktično več ni. Zato mislim, da potrebujemo varne in pravne poti v Evropo. Več mest morajo zagotoviti tudi države članice. To lahko združuje eh, združevanje družin in tudi v primeru Libije seveda preselitve. Mehanizmi evakuacij, ki smo jih danes uh, slišali, so nezadostni. Več držav članic EU se mora pridružiti temu mehanizmu za transferje z Nigrom in Ruando. In tiste države, ki so že obljubile nekaj mest, morajo te obljube tudi izpolniti. Mislim, da moramo pomagati tudi tistim, ki čakajo na preselitev v Nigru, zato da bomo lahko obdelali več ljudi. Bogata regija kot je EU lahko prav gotovo stori več v okviru svojih prizadevanj. Mi imamo več desetletij izkušenj na tem področju in vidimo, da to ne koristi samo migrantom, ki jih preselimo, ampak tudi skupnostim, gostiteljicam. 50 tisoč beguncev naj bi preselili do 31. oktobra 2019. Do 31. decembra imajo države zdaj možnost, da izpolnijo svojo globalno zavezo. Čaka nas torej Globalni forum za begunce decembra, to je res pomemben mejnik in zdaj je čas, da mi pošljemo signal, da Evropska unija ne pušča drugim, da bodo pomagali beguncem. Tudi Evropska unija se mora pridružiti tem naporom. In na koncu še prošnja za specifičen ukrep, ki je v rokah odbora Libe. To bi res lahko marsikaj spremenilo. Številni veste, da imamo na mizi predlog za nov ukvir za preselitve. To naj bi bil poenostavljen proces, ki bi v celotni Evropski uniji pospešil postopek preselitev. Ta predlog je že skoraj na stopni dogovora, ampak eh, blokiran je zaradi reform skupnega azilnega sistema. Mi podpiramo, da bi ta del ločili od drugega dela dosjeja. Malin Bjork in drugi člani odboru Libe bi lahko ukrepali tako, da njihovo delo ne bi bilo izgubljeno. Res bi lahko pomagali ranljivim beguncem, ne samo v Libiji, tudi drugod po svetu in mislim, da bi s tem lahko pomagali tudi državam v razvoju, ki jim pomagajo. Hvala lepa. Thank you. Hvala, hvala. IRC hvala za vaše besede. Povem vam, da si mi prizadevamo za to, da bi res pomagali ljudem, ampak vedno znova se soočamo z težavami, zato ker je postopek odločanja v Evropski uniji tako dolg. Obštevati je treba tudi druge deležnike in akterje. Ampak v redu, zdaj bodo dobili besedo tudi vsi, ki so prosili za besedo. Štiri sem videl, ampak. Vseeno, najprej bomo prisluhnili koordinatorjem. Kolikor vem, skupine e LS ni, zato ker so v Zagrebu, zato ker imajo kongres. Zato torej niso prisotni pri tej razpravi. Birgit? Birgit ni, želi spregovoriti kdo drug? Gospa Gijo, morda? Gospa Koster, izvolite, v imenu socialistov, prvi krok. Beseda je vaša. Gospod Koster, hvala lepa, moje vprašanje so naslednje. Povedati moram, da sem nekoliko razočaran. Kaj ti? V prvem krogu sem zastavil vprašanje v zvezi z boljšim postopkom registracije imigrantov, zato da bi jim zagotovili boljši postopek uračanja, premestitve ali preselitve. Na to vprašanje nisem dobil odgovora, zanima me, ali lahko kdo od strokovnjakov odgovori na to vprašanje. Mislim, da bi bilo to res uljudno. Zdaj pa še migranti v centrih za pridržanje ter politika od uračanja libijske obalne straže. Zanima me, kakšne ukrepe nameravata sprejeti UNHCR in EU za to, da bi okrepili zmogljivosti centrov v okviru UNHCR in da bi te centre prilagodili realnim potrebam. In še eno vprašanje v zvezi z varnostjo na obali v Libiji. Zanima me, kako lahko zagotovimo boljši nadzor nad dejavnostmi tako imenovane obalne straže v Libiji. Slišimo, da obalna straža ne ravna ustrezno pri reševanju nujnih primerov. Pomislite na primer Alan Kurdi z dne 25. oktobra Obalna straža je skoraj preprečila operacijo reševanja, grozili so posadki in grozili so tudi ljudem, ki so bili v izrednih razmerah, tako da so streljali v zrak. Hvala, Renew, Sophie Infeld. Hvala, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem govornikom, hvala, da ste nam povedali toliko o tej situaciji. Težko je vedeti, kje sploh začeti, ampak v redu. Bistvo je sporočilo IRC, kjer piše, da bi to morala biti kriza za zaščito, ne pa migracijska kriza. In politika EU zaenkrat je ta, da gre za migracijsko politiko, da je namen poskrbeti, da ljudje ne bodo prišli v EU in da bomo mi to poskušali doseči na najboljši možni način. Zadeve bi pa seveda morale biti zastavljene ravno nasprotno. Cinično je, ko slišimo, da se število ljudi, ki prihajajo, veča, varnih in pravnih poti pa je vedno manj. Številke mi niso popolnoma jasne glede obljub in tako naprej. Čeprav razumem, Evropska unija obljublja, da 6000 mest za povezavo Niger-Libija. Ne, prav. Nisem dobro razumela, le prosim, da mi to razložite. Drugič, prisluhnila sem zadnjima dvema govornikoma. Zaprtje centra za pridržanje ni rešitev, treba je poskrbeti za alternativo. Zanima pa me, kako bomo to storili, če je tako težko dobiti ljudi na teren. Ne vem, kdo je to rekel, ampak uh, mislim, da bi to UNHCR. Mislim, da je težko dobiti vizum za vstop v državo. A to drži? No, to me res preseneča. Financiranje Financiranje naj bi bilo namenjeno tudi drugim delom države, ne samo Tripolisu in okolici. Vprašanje je, kako bomo to dosegli in kako lahko Evropski parlament kot proračunski organ prispeva k temu v okviru svojih pristojnosti, da bi to tudi dosegli. To je to zaenkrat. Torej, lepo prosim za pojasnilo glede obljub in že sprejetih ljudi. In vem, da je to samo kapljica v morje, če poslušamo, kakšne so celotne številke in če sklenem. Evropska unija poskuša poskrbeti, da ljudje ne pridejo v EU in to poskušamo doseči na najbolj poceni način. Jaz pa mislim, da je to najbolj drag način, tako z vidika denarja, kot tudi z vidika človekovih pravic in življenj ljudi. Hvala, gospa Kunke, za zelene. Hvala lepa, nadaljevala bom v švečščini. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala za vaše poročila, ki me zelo skrbijo. Zadnja govornica je imela zanimiv predlog v zvezi s tem, kaj bi EU morala storiti. Vendar zanima me, kaj menijo drugi, čisto konkretno kakšne so alternative, kakšne so alternative v zvezi mm, z obliko sodelovanja, ki jo imamo danes. Kaj bi konkretno lahko izboljšali, kaj bi konkretno lahko spremenili. Zanima me, kako lahko izboljšamo razmere za ljudi, ki so ujeti v Libiji. Ali smo tem ljudem pomagali z ukrepi EU. Za ID ne vidim gospe Tardino, morda želi spregovoriti še kdo. Če ne, bomo nadaljevali z EKR. Gospod Prokačin, izvolite. Predsedomol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se za prispevke naših gostov. Cenim pa uh, cenil pa sem tudi prispevek kolega Narta, kaj ti menim, da mora Evropska unija biti bolj prisotna na terenu. Ideja, da lahko uh, probleme eh, rešiš uh, medtem, ko sediš na kavču v palači v Bruslju ali v Luksemburgu, je utopija. Zaradi tega bi rad. Uh, izpostavil tudi pogum italijanskega veleposlaništva. To je edino veleposlaništvo, eh, ki eh, še obstaja v eh, Libiji, edino veleposlaništvo zahodnega sveta. Če bi imeli predstavništvo Evropske unije v Libiji, če bi imeli več veleposlaništv, bi tudi lažje vzpostavili eh, sanitarni kordon. Tako bi eh, hitreje ugotovili, kdo si zasluži zaščito in eh, te osebe bi lažje prispele v Evropo in ne bi padle v roke tihotapcem. In kolegica je umenila kolonizacijo, ki naj bi se začela leta 1942, pravzaprav se je začela veliko prej. Eh, ampak Libija je bila kolonizirana že prej. To pa nima nobene povezave z bombardiranjem eh, Libije eh, ze strani Francije leta 2011, kajti takrat je že obstajala Evropska unija in danes tudi obstaja Evropska unija. Zaradi tega mislim, da Evropska unija ne sme misliti, da bo lahko vedno rešila svoje probleme z finančno pomočjo. Eh, humanitarni problemi pogosto postanejo geopolitični problemi, zadevajo vse nas, tudi evropske državljane. The, uh, Sedaj pa Gue, gospa Bjork. Hvala lepa. Sledili smo evropski politiki do Libije in jasno nam je, da je naš cilj, da preprečimo, da bi ljudje prispeli na obale Evropske unije. E, to e, pa pomeni tudi, da imamo aktivno politiko omejevanja v Libiji in zaradi tega so ljudje e, mučeni in mi smo zato soodgovorni kar eh, potrebujemo sedaj, je nasprotna eh, politika in zanima me, eh, kako bomo to eh, dosegli, kako bi lahko spostavili novo eh, politiko, ki ne bo osredotočanja na eh, zadržanje beguncev v eh, Libiji. S tem pa je povezano tudi naslednjo vprašanje in sicer eh, je potrebno poskrbeti tudi za premestitev eh, beguncev. Eh, in imamo sicer vzpostavljeno schemo, ampak zaveze so izjemno skromne. Potrebujemo aktivno evakuacijo in potrebujemo koordinacijo na terenu. Zanima me, ali imate nadzor eh, oziroma pregled nad 44 eh, tisoč eh, priseljenci, ki naj bi se prostovoljno vrnili v Libijo. Sedaj pa še libijska obalna straža. Ta vrača begunce v Libijo, nekateri so potem registrirani, drugi ne. Omenili ste jih 8 tisoč, najbrž jih je še več. Ne vemo, kam ti ljudje potem grejo. Kje uh, zaključijo, vem, uh, Eh, da so nekateri eh, zaključili v eh, Nigru, tja jih je pripeljala libijska obalna stražba, niso vedeli, niso vedeli, kam so prišli, niso vedeli, kaj se jim je zgodilo, torej bili so zlorabljeni. Evropska unija poleg tega podaja informacije libijski tako imenovani obaljni straži, ki potem uh, te uh, begunce pripelje nazaj v Libijo, ki uh, pa ne predstavlja varnega uh, pristana. Tako da je Evropska unija pravzaprav vključena v politiko prisilnega vračanja. Sedaj pa koordinatorjem uh, odbora Droj, gospa von der Vize je edina, ki je tukaj se opravičujem vnaprej, kaj ti morda ne bom mora, mogla počakati na odgovor, ampak vseeno bi rada zastavila vprašanje. Ne vem, ali je bilo vprašanje že zastavljeno. Gre za usodo tistih eh, beguncev in priseljencev, eh, ki so bili vrnjeni v Libijo zaradi sporazuma, ki je bil skleden med eh, predvsem Italijo in pa Libijo. 8 tisoč oseb je prestregla libijska obaljna straža in jih eh, vrnila v Libijo. Koliko izmed teh jih je med 4500 osebami v uh, centrih za uh, pridržanje? Poleg tega pa me zanima tudi, eh, kako eh, definirate eh, osebe, za katere bi nas moralo skrbeti, ki so predmet našega zanimanja in koliko jih je registriranih beguncev v NHCR. Ali imate drugačno definicijo za te osebe? bi lahko prosim povedali kaj več, še prav uh, posebej o usodi tistih, ki so bili vrnjeni. Zelo bi vam bila hvaležna. Eh, Dva poslanca bi še rada zastavila vprašanja. Prosim, da so to kratka in natančna vprašanja, tako da bodo panelisti lahko tudi odgovorili. Največ je vprašanj za UNHCR in IOM. Eh, prosim, da ste kratki. Eh, poleg tega pa bo z nami tudi namestni generalnega eh, sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Torej, potrudite se po najboljših močeh, gospa Špurek. Od marca 2019 naj bi eh, bil zagotovljen sprejemni centr v Tripolju, ki naj bi eh, zagotavljal tudi eh, varen, ločen centr za ženske in deklice. Zanima me, koliko žensk in deklic je zaenkrat potrebovalo vašo pomoč in koliko ženskam in deklicam je bila zagotovljena pomoč. Gospod Nart, prosim, da uh, ste kratki in da zastavite vprašanje. V Libiji vlada vojna in sedaj govorimo o tem, kakšne rešitve lahko zagotovi vlada, ki pravzaprav sploh ne vlada. Gre za uh, tako imenovano območje, ki ga priznava vlada, kaj pa preostali del območja, ki ga uh, nadzorujejo razne paravojaške enote. Uh, to je eh, država, v kateri eh, divja vojna, ponavljam. Eh, kaj pa bomo storili s temi območji, ki niso pod vladnim nadzorom? Gospa Keller, najlepša hvala. Imam samo eno vprašanje. Več organizacij je izvedlo analizo v zvezi z poznavanjem situacije v Libiji. Zanima me, kako poteka koordinacija teh informacij. Eh, kje poteka ta koordinacija eh, pri eh, posebnem odposlancu za Libijo in ali obstaja ena vstopna točka ali več. Kakšen pristop imamo k temu? Najlepša hvala. Eh, prosim, da odgovorite na vprašanje. Večina vprašanj je bila zastavljenih v NHCR. Eh, prosim, da eh, skušate odgovoriti čim bolj strnjeno, tako da bomo imeli dovolj časa še za druge točke na dnevnem redu. Hvala lepa. To izgleda kot tekmovanje. Kako izboljšati registracijo? To je zelo težko vprašanje. Eh, tudi IOM lahko na to odgovori, kaj ti skušali so razviti sistem registracije beguncev, ampak tega ne moremo storiti eh, brez eh, lokalne vlade in to je zelo težavno. Kako vzpostaviti več sprejemnih centrov? Spet se vračamo k vprašanju, eh, kako bi eh, preprečili eh, pridržanje beguncev in to je velik izziv. In lokalni organi morajo imeti tudi dovoljanje, da lahko odprejo nove sprejemne centre. Imenujemo to težavo, eh, kriza zaščite, ne begunska kriza, s tem se povsem strinjam. Težave pri pridobitvi vizuma, to eh, je seveda velika težava. Veliko je eh, zahtev eh, za vizum za naše zaposlene, pa so eh, njihove zahteve torej zavrnjene in potem je potrebno prošnjo ponovno podati in to predstavlja veliko overo. Ne le za UNHCR, ampak tudi za druge organizacije. Ali sredstva Evropske unije pomagajo pri izboljšanju situacije, je bilo vprašanje. Skušamo storiti vse, kar lahko, da bi zaščitili ljudi v stiski in eh, pomoč Evropske unije je eh, pomagala pri izboljšanju izvajanja našega mandata. Eh, na ta način lažje izvajamo vse dejavnosti, ki so povezane z vračanjem, z ponovno integracijo. Evropska unija ni edina donatorka v Libiji, veliko je tudi drugih in od vseh donatork smo odvisni pri izvajanju našega mandata. Večkrat se je zastavilo vprašanje, ali uh, imamo kakšen nadzor nad prostovoljnim vračanjem. Mislim, da uh, bo IOM lažje uh, na uh, to odgovorila. Nismo namreč vključeni v ta mehanizem vračanja, ampak. Eh, opravljamo obiske v uh, centrih za pridržanje beguncev in uh, seveda uh, prostovoljno vračanje ne vključuje tistih oseb, ki uh, spadajo v pristojnost UNHCR. 8 tisoč uh, naj bi jih bilo izkrcanih v letu uh, 2019, uh, koliko jih je med tistimi 5500, uh, eh, to ni jasno, nimamo nobenega sistema sledenja. In nekega dne uh, srečaš uh, nekoga, ki si ga ravno kar videl, da se je izkrcal uh, eh, na uh, obali v centru za uh, pridržanje. Nad tem izvaja nadzor vlada sama in mi tega nadzora nimamo. Sploh pa nimamo nadzora med časom izkrcanja in eh, prihodom v eh, centr za pridržanje. 2650 eh, oseb spada v pristojnost UNHCR. Tukaj ne bi rekla, da gre ravno za begunce, ampak da gre za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Osebe lahko imajo status begunca, ampak preden jim je ta status priznan, so to osebe, ki si zaslužijo mednarodno zaščito. Potrebno eh, pa je izvesti celoten postopek preiskave, intervju in tako naprej. Včasih zastopamo 70, 80, 60 odstotkov priseljencev. Kako zagotavljamo, da sodelujemo z drugimi organizacijami? Gospod Popovski je omenil eh, skupino za migracije to je velik dosežek, gre za sodelovanje vseh. In tukaj mislim na Evropsko unijo, pa tudi na uh, druge države, uh, kot so recimo ZDA, Kanada in tako naprej. Zelo redno se sestajamo in se skušamo soočiti z izzivi v Libiji. Mislim, da sem odgovorila na eh, veliko vprašanj. Vem, uh, da smo. Eh, že skoraj da presegli naš čas, ampak eh, kljub temu želim, da seveda vsi odgovorite na eh, vprašanje, gospod Hendrikson. Hvala lepa. Skušal bom biti čim krajši. Kako bi se lahko odzvali na celotno situacijo. To je seveda zelo zapleteno vprašanje glede na konflikt v Libiji. Mislim, da je potrebno rešiti veliko vprašanj kot je omenila kolegica iz eh, UNHCR, eh, se je potrebno posvetiti tudi notranji razseljenim osebam. Eh, torej gre za različne skupine, skupine migrantov in pa beguncev. Poleg tega je potrebno poskrbeti za premestitev beguncev, zagotoviti je potrebno tudi zakonite poti iz države, kar zadeva prostovoljno vračanje. Mi se ukvarjamo samo z prostovoljnim vračanjem uh, beguncev in uh, vse kandidate uh, ustrezno preiščemo, z njimi imamo intervju in tako naprej. Tesno sodelujemo uh, tudi z kolegi iz UNHCR, tako da zagotovimo, da se ne vrne nihče, ki bi si zaslužil zaščito. Nismo prisotni le v Tripoliju, ampak tudi na jugo države. Seveda bi bilo idealno, da bi bili prisotni tudi drugi, ampak obstajajo tudi varnostni zadržki. Združeni narodi odločajo o tem, kje eh, lahko imamo svoje urade in kje ne. Najlepša hvala drugi kolegi lahko odgovorijo na drugo vprašanje. Ja, ni vam treba tega storiti, če pa želite, lahko. Ali uh, želite še kaj eh, dodati? Ja, mislim, da je najpomembnejše, da povemo, da uh, je potrebno veliko stvari še izboljšati na terenu. Veliko stvari pa se je že izboljšalo. Imeli smo zelo dobro razpravo z, in zelo dobro sodelovanje z predstavniki Evropske unije v Tunisu, ampak težava je v tem, da ne moremo na terenu temeljito spremeniti situacije, kajti lahko jim izgradimo. Uh, sanitarno infrastrukturo in tako naprej, ampak ne moremo preprečiti, da bi jih eh, pridržali. Torej, največja prošnja, ki jo imam za vse, je. Eh, da zagotovimo eh, varna zatočišča za te osebe kratka bom, rada bi eh, odgovorila zgolj na vprašanje v zvezi eh, z nasiljem, eh, ki je pogojeno z spolom. 11 tisoč beguncev je obiskalo naše klinike in približno 250 je zdravstvenih posvetov na teden. Nimam podatkov o nasilju zaradi spola. Eh, ne gre zgolj za specifične premere, gre tudi za osredotočenje na preprečevanje to vrstnega nasilja in na zagotavljanje eh, varnih eh, hiš. Kako pa bi izgledala alternativna politika, kako bi se lahko soočili z sistemskimi izzivi potrebno bi bilo razpravljati tudi o sodelovanju obalne straže v misiji eh, Sofija. Mislim, da bi bila eh, nadgradnja kapacitet v eh, sredozemlju vsekakor prvi korak. Najlepša hvala, da ste povzeli to drugo razpravo. Sedaj pa se vračamo k gospodu Kocolinu, ki je predsednik delegacije za sodelovanje z Magrebom. Beseda je vaša. Kratek bom. Opravičujem eh, se za zamudo, ampak imel sem eh, težave z leto. Šele na začetku eh, novega mandata parlamenta in komisije smo, zaradi tega je dobro na dnevni red uvrstiti prioritete v uh, Libiji. Na ta način bomo lahko vzpostavili ustrezno agendo v prihodnih mesecih. Naj izpostavim dve zelo preprosti točki. Predvsem se moramo zavedati, da gre za državo, v uh, kateri divja državljanska vojna. Poleg tega pa gre za velik političen problem eh, in sicer kako spostaviti pogoje za premirje. V nasprotnem primeru eh, je reševanje drugih problemov eh, še težavnejše. Kot parlament, kot evropske inštitucije si moramo v prvi vrsti prizatevati za to, da pomagamo predstavniku Združenih narodov, ki pripravlja tudi eh, srečanje v eh, Berlinu, tako da bi v naslednjih dneh zagotovili premirje, kajti to je predpogoj. Eh, brez tega bo vse veliko težavnejše pobude Evropske unije, pobude drugih eh, organizacij na terenu se bodo veliko težje izvajale, če premirja ne bo. Potem pa je potrebno spostaviti tudi politično sodelovanje, diplomatsko sodelovanje. Situacija je namreč izjemno težavna. In eh, drugo vprašanje je tema, o kateri smo že razpravljali. Gre za migrante, eh, begunce v Libiji. Vzpostaviti moramo več eh, politik, humanitarni koridor, centri za eh, pridržanje. Libijska obaljna stražba oziroma celotna struktura, eh, ki jo spostavila libijska vlada. Finančna sredstva. Ne gre zgolj za centre za pridržanje, gre tudi za to, da velika večina eh, migrantov ne živi v begunskih taboriščih, v centrih za pridržanje. In o tem se bomo morali še pogovarjati. Ob petih bomo imeli eh, že sejo naše delegacije, delegacije za sodelovanje z Magrebom na temo Libije. predstavnik Združenih narodov mora eh, predstaviti situacijo v regiji, tako pred vrhom v Berlinu, kakor tudi kasneje. In eh, sprejeti moramo vse pobude, ki so bile podane. In eh, delegacije za sodelovanje z Magrebom, Libe in Droj bi morali pripraviti skupen dokument z vsemi točkami, ki so bile podane. Eh, ki so bile izpostavljene. Na ta način bomo lahko vplivali tudi na delovanje Evropskega parlamenta v prihodnih mesecih. Tukaj ne gre zgolj za nujno zadevo, za izredno situacijo, ampak je potrebno zagotoviti bolj stalno navzočnost Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod Kocolino. Sedaj pa se vračam k našim gostom. Zagotoviti je potrebno, da bi centri za pridržanje, da bi migracije in pa vračanje beguncev v uh, Libijo uh, ostalo, ostali eh, prioriteta odbora Libe ob četrtkih je seveda udeležba eh, poslancev nekoliko eh, manjša kot v ponedeljek, nekoliko niže kot v ponedeljek, ampak to ne pomeni, da nas ta tema manj zanima. Situacija je izjemno napeta, zasluži si našo pozornost in seveda bo to razprava, ki se bo nadaljevala, ko bo spostavljena nova komisija. Pričakujemo, da bo novi komisar pozval uh, vse druge komisarje, tudi gospoda Skinasa, gospod Jurovo, uh, gospod Johansen in gospoda Reindersa in gospoda Jupi, in gospod Jupilajnen in gospoda Borela kot uh, šefa evropske eh, diplomacije da posvetijo svojo pozornost razvoju, ki ga pričakujemo ne le v Libiji, ampak tudi zaradi migrantov, ki prihajajo v Libijo ali pa jih vračamo v Libijo. Nekako ne smemo pozabiti na humanitarne vidike te situacije. Resnična tragedija je, kar se dogaja. Libija je nekoč bila eh, neuspela, propadla država, zdaj pa te države pravzaprav sploh ni. Situacija je tragična. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala lepa da ste po najboljših močih odgovorili na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta. Ta razprava se bo še nadaljevala ne le s komisarji, ampak eh, tudi z svetom v prihodnih letih. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. Eh, tisti, ki bomo še ustrajali, prosim, ostanite, ostanimo v dvorani. Prosim, ostanite, ker nadaljujemo. Brez nadaljnega sem rekel. Opravičujemo se namestniku generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje za to zamudo, ampak eh, z dobrim razlogom je prišlo do nje, kajte imeli smo to vročo razpravo o situaciji v Libiji. Ampak zdaj, zdaj pa začnimo s pregledom situacije. operacije Eunavor Med Sofia. Se opravičujem, prosim. Nekateri poskušamo delati. In zaradi tega prosim za tišino. Vsi tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, bodite tiho, kajti že pred eno uro bi morali začeti. In moramo se držati dnevnega reda, kolikor pač to gre. Gre torej za pregled situacije eh, v zvezi z operacijo Sofija in eh, mandat te operacije je bil spremenjen, kot dobro veste. Eh, gre za tiho tapljanje migrantov v osrednjem sredozemlju in o tem smo razpravljali že v preteklosti. Razpravljali smo že o Marenostrom, o Temisu, ki je nadomestil operacijo Triton, o Pozejdonu v vzhodnem sredozemlju in o razvoju mandata kot takšnega. Ta ne vključuje zagotavljanje ladi, ampak zgolj nadzor iz zraka. gre pa tudi za podporo libijski obaljni straži in pa mornarici pri izvajanju operacij na morju. Ta mandat naj bi bil podaljšan do 31. marca 2020. Nadaljevali naj bi eh, z uporabo pomorskih sredstev, katerih uporaba je bila trenutno suspendirana. To situacijo nam bo razložil namestni generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje, gospod Pedro, Pedro Serrano, in predstavil bo torej situacijo v zvezi z podaljšanjem mandata, potem pa bomo dali poslancem, če bo le mogoče čas za vprašanja, naj vas spomnim, da moramo zaključiti z to sejo ob 12.30, torej če bomo presegli čas, potem bomo morali nadaljevati v angleščini kot običajno, kajti morda nas bodo tolmači takrat zapustili. Prebrati pa moram še obvestilo in sicer, da odbor eh, Libe zanima, kako operacija Sofija vpliva na tihotapske dejavnosti, kako izpolnjuje eh, svoje cilje, glede eh, da je eh, bilo prekinjanje zagotavljanje pomoči na morju. April. Hvala lepa, mislim, da sem bil tu aprila No, parlament je zdaj vesel, sem, da sem tu in da lahko sodelujem z vami pri tem in drugih vprašanjih, ki vas zanimajo. Bom zelo jasen že od samega začetka. Kot ste rekli, predsednik operacija Sofija ne deluje s polno močjo in zmogljivostjo, kot nedvomno veste, marca letos, ob koncu marca, je prišlo do podaljšanja mandata operacije. In takrat smo se dogovorili, da bomo mandat podaljšali za šest mesecev do septembra. Mandat ostaja v nespremenjeni obliki. Seveda pa je bilo podano tudi navodilo glavnemu poveljniku, da naj se ne uporabljajo pomorske zmogljivosti takšna je bila odločitev sveta. Svet je tudi dal takšna navodila, ker ima pač pravico s tem v zvezi, glede na to, da nudi strateška navodila operativnemu poveljniku, kako naj le ta vodi operacijo. Takrat je bilo, kot rečeno, odločeno, da se pomorske zmogljivosti ne bodo uporabljale. Potem smo to odločitev ponovno obravnavali septembra. Podaljšali smo mandat in kot rečeno, pomorskih zmogljivosti ne bomo uporabljali. Kot je rekel predsednik, do 31. marca 2020 je zdaj mandat podaljšan. Velja pa, da lahko države članice skupaj s svetom kadarkoli spremenijo navodila operativnemu poveljniku in se lahko tudi odločijo, da se bodo pomorske zmogljivosti uporabljale. Se pravi, politično-varnostni odbor PSA lahko potem sprejme odločitev v imenu sveta. Gre za pomorsko operacijo, ampak trenutno uporabljamo zgolj zračne zmogljivosti v smislu, da nadziramo situacijo iz zraka. Zagotavljamo tudi osveščanje v zvezi s to operacijo, kot je rekel predsednik. Bistvo tega mandata oziroma te operacije je, da se borimo proti trgovcem z migranti in tihotapcem. Z migranti skušamo prekiniti njihovo delovanje ali ga vsaj močno otežiti, ampak zaenkrat smo v tem vidiku omejeni pri svojem delovanju, ker spremljamo dogajanje zgolj iz zraka, vemo, kje se nahajajo plavila. 124 plovil smo izbrali za nadzor, zato ker se nam je zdelo, da obstaja sum, da na teh plovilih trgujejo z migranti. Upoštevali smo tudi resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov s tem v zvezi. Preverjali smo tudi, kaj se dogaja z eh, embargom na orožje, ali se ta embargo kakorkoli krši, kdo pri tem pomaga. Zanimalo nas je, katera plovila, katere mornarice so v tem območju prisotni, da bi nam podali informacije tudi v zvezi s tihotapci z nafto. Od samega začetka je ta operacija Sofija dobila še neke vrste dodatek. V okviru te operacije se borimo proti tihotapcem z migranti, zato smo poskrbeli tudi za usposabljanje libijske obalne straže. To usposabljanje se še naprej izvaja, 206 ljudi smo usposobili od aprila. Usposabljanje obalne straže je zelo pomembno, zato ker želimo poskrbeti za to, da bo libijska obalna straža delovala kolikor se to le da, skladno z mednarodnimi standardi. Želimo, da spoštuje pravice vseh plovil, ki plujajo po libijskih vodah. V primeru operacije SOLAS in operacije za iskanje reševanje življenj na morju moramo prav tako poskrbeti za spoštovanje mednarodnih standardov. Standarde treba spoštovati tudi v primeru, ko se ljudi vrne na libijsko obalo oziroma na libijsko ozemlje. Te ljudi je treba potem identificirati, tu sodelujemo z UNHCR-om in IOM-om. Želimo zagotoviti, kolikor se le da, tudi pravice oseb, ki smo jih rešili. Želimo z njimi tudi pravilno ravnati. Temu je večinoma posvečeno tudi usposabljanje. Glede številk, O tem ste se pogovarjali že v okviru prejšnje razprave. Število oseb se je bistveno zmanjšalo. Od začetka letošnjega leta je bilo celovito število prihodov v Italijo in na Malto preko morja 13.117. Koliko oseb smo rešili v okviru same operacije oziroma se opravičujem, koliko ljudi so rešile sile libijske obalne straže in mornarice. Mislim, da približno 8 tisoč iščem konkretno številko, ampak nikoli seveda ne najdem tistega, kar iščem. Zdaj sem našel 7600 oseb. Toliko za enkrat. To so torej trenutne razmere. Verjetno veste, zakaj je prišlo do prekinitve uporabe pomorskih zmogljivosti. Namreč države članice se še vedno pogovarjajo o tem, na kakšen način naj obravnavajo ljudi, ki jih rešijo na morju, kaj je z izkrcavanjem posameznikov, ki jih rešijo na morju, kako naj jih izkrcajo na evropsko ozemlje. To vprašanje pa je seveda precej širše, kot je sama operacija Sofija, čeprav neposredno vpliva na to operacijo. Države članice bi se seveda strinjali s tem, da bi splošna načela veljala tudi za plovila, ki delujejo v okviru operacije Sofija. Toliko glede trenutnega položaja, trenutnih razmer, zadeve res niso zadovoljive z nobenega vidika. Države članice se zavedajo, da je položaj kompleksen, iščejo rešitve, tudi mi jih spodbujamo k temu, da poiščejo rešitve. Operacija Sofija sicer ni namenjena reševanju, to ni omenjeno v njenem mandatu, zato ker je to pravzaprav nepotrebno zapisati v mandat. Dožnost vsakega, ki uporablja zmogljivosti na morju, je, da poskrbi tudi za reševanje na morju. Nekje 45 tisoč oseb smo že rešili pa ne zato, ker je to zapisano v mandatu. Naš mandat je namenjen boju proti trgovcem in tihotapcem, temveč zaradi tega, ker smo spoštovali mednarodne obveznosti, pomorsko pravo. 45 tisoč oseb smo, kot rečeno, rešili. Naš namen je, da naredimo konec trgovcem z ljudmi in tihotapcem z migranti. Toliko lahko povem za uvod, zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Samo še nekaj bi rad izpostavil, morda vam je to sicer znano, zakaj so razmere v srednjem sredozemlju tako resne, predvsem zaradi situacije v Libiji. Libija je naša prednostna naloga, ključno je, da rešimo libijsko krizo, da pomagamo pri reševanju te krize. Mislim, da bi to moralo ostati v vsakem primeru naša prednostna naloga. Hvala. Najlepša hvala, gospod Serano. Tudi veleposlanik Lehtinen je z nami v dvorani. Kolega zastopa predsedujočo državo svetu, sicer nima kakšnega specifičnega mandata, ampak vseeno se lahko vključi v razpravo. Tudi poveljniku Unaformet operacije Sofija, admiralu Credentinu, smo poslali povabilo. Ampak se žal se je ni udeležil. Zato prehajamo zdaj na razpravo. Koordinatori so že v dvorani, najprej bomo imeli prvi krok, potem je pa tu še nekaj članov, ki so že zaprosili za besedo in tudi oni bodo dobili besedo. Gospa Sipal je prva, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Kar zadeva same naloge, ki se izvajo v operaciji Sofija. Trenutno se izvaja nadzor samo iz zraka. Ne bom se spuščala preveč podrobno v naloge te operacije. Reševanja trenutno ne morejo upravljati, lahko pa obvestijo libijsko obalno stražo, ki potem ljudi rešenih prepelje na obalo, da ti ljudje ne bodo umrli v sredozemlju, temveč jih bodo vrnili v Libijo. Temu sicer lahko rečemo reševanje, ampak imam par pomislekov s tem v zvezi. Zanima me, ali na tak način vseeno ne moremo prekiniti delovanja tihotapcev in trgovcev z ljudmi. Po mojem ne. Ker če oni ne morejo spraviti ljudi v Evropo in pri tem zaslužiti, potem bodo verjetno skušali ljudi preusmeriti drugam, pač bodo pošiljali sporočila družinskim članom migrantov ali pa bodo enostavno ljudi prodali za prisilno delo. Tako da imam tudi glede te konkretne naloge operacije določene pomisleke, ne vem ali zadeva res zadeluje, verjetno pa imate kakšne informacije s tem v zvezi kar zadeva izvajanje embarga na orožje Združenih narodov. Nobeno orožje ne bi smelo biti poslano Libiji. Sprašujem vas, kako lahko to nadzirate iz zraka? Upam, da ne obveščate s tem v zvezi Libijske obaljne straže. Pa še eno vprašanje oziroma še ena naloga te operacije. Zbiranje obveščevalnih podatkov v zvezi z eh, trgovci, z ljudmi in tihotapci, z migranti. Kdo zbira te podatke? Kako boste poskrbeli, da do teh dejavnosti ne bo prihajalo? Kako to vpliva na zagotavljanje stabilnosti v Libiji? Ali je to res lahko pomoč ali ne? Gospa Intfeld. Izvolite. Hvala, predsednik. Dve vprašanji. Prvo vprašanje. Občutek imam, da ste relativno pozitivni glede operacije z usposabljanjem ali brez usposabljanjem obalne straže. Ampak kolegi so že izrazili določene pomisleke glede ravnanja obalne straže ali res delujejo skladno z našimi standardi, tako da prosim, da malce več poveste o tem. Druga zadeva. Vi zbirate informacije v okviru tega mandata. Zanima me, s kom delite te informacije, s kom konkretno, kako vse skupaj sploh deluje. Hvala lepa, gospa Kuke. Eh, Jaz fortsetter po svenske. Hvala lepa. Gospod predsednik, bom govorila po švedsko. Par vprašanj imam v zvezi s tem, kako lahko zagotovite spremljanje dejavnosti libijske obaljne straže, kako spremljate njihove ukrepe in dejanje ali zgolj opravite intervjuje s člani libijske obalne straže ali se pogovorite tudi z osebami, ki so jih rešili. Zakaj se ta proces spremljanja ne odvija javno? Namreč mi nimamo dostopa do informacij in do poročil s tem v zvezi, čeprav so ti podatki ključnega pomena za naše prihodnje delo. Hvala. Hvala lepa predstavnikov ID ne vidim v dvorani, enako velja za skupino EKR. Če res ni nikogar, potem besedo predajam skupini GUE, gospa Deli. Hvala, predsednik. Imam temeljno težavo z operacijo Sofija. V irskem parlamentu smo se precej prepirali glede irske udeležbe v tej operaciji. Mi smo bili neutralna država, naša mornarica je sicer sodelovala v postopkih iskanja reševanja pred operacijo Sofija. Operacija Sofija pa je zdaj vojaška operacija. Morda ste jo sicer preoblekli v nekaj drugega, pravite, da se ukvarja z iskanjem in reševanjem, ampak dejansko gre za vojaško operacijo tako da bi se kar navezala na to, kar smo že slišali v zvezi z reševanjem ljudi. Ljudi res rešite, potem pa jih vrnete v Libijo, kjer jih mučijo, prodajo, zasužnjo in podobno. Vesela sem, da ste danes z nami in bi vas prosila tudi za malce več informacij v zvezi s tem, kaj se počne v okviru operacije Sofija. Mi se zdaj pogovarjamo zelo nasplošno. Zračne zmogljivosti premalo preglednosti s tem v zvezi. Kako lahko Evropski parlament opravi skrbni pregled in nadzor? Kako lahko mi, kot poslanci, dobimo dostop do informacij v zvezi s preteklimi primeri? Nam lahko vi pri tem pomagate? 26. oktober je prišlo do incidenta, ko je francosko letalo Falcon v okviru operacije Sofia bilo vključeno v napad na libijsko nevladno organizacijo skupaj z libijskimi oboroženimi silami naj bi napadli to nevladno organizacijo ICO. Zato me zanima, ali ste v okviru operacije v stiku z milicami kaj je z zmogljivostmi v okviru operacije Sofija, ali lahko zaščitite plovila in tudi posadko pred to vrstnimi napadi. Kaj več podrobnosti s tem v zvezi bi bilo dobrodošlih. Zanima me tudi, kako vi gledate na operacijo Sofija, na Frontex, na delovanje na sredozemlju, kako se izvaja nadzor iz zraka. V veliko pomoč bi nam tudi bilo, če bi nam podali kaj zagotovili glede zračnih zmogljivosti, s pomočjo katerih se posredujejo informacije v zvezi z nujnimi primeri, če pride do nesreč ali o tem obvestite plovila, ki so v bližini. Še vprašanje v zvezi z usposabljanjem. Rekli ste, da ste v okviru Libijske obalne straže usposobili 206 posameznikov. Ali usposabljate tudi drugi libijske milice, ali to celotno število usposobljenih oseb od aprila, kako preverjate posameznike, ki jih vključite v usposabljanje, koliko ljudi dejansko zaključi usposabljanje. Zanimajo me odstotki, koliko ljudi se vključi v usposabljanje, koliko ga zaključi. Poleg tega me zanima, kdo izvaja to usposabljanje. Namreč eh, libijska obaljna straža deluje na način, ki ni skladen z standardi, ki bi jih vi morali poučevati v okviru tega usposabljanja. Kako lahko zagotovite, da mi nismo vključeni v vračanje? Hvala lepa, gospod Koster. Ah, Najlepša hvala. Podobno vprašanje imam kot Birgit Sipel, ampak verjetno sedaj spostaviti še en vidik. Namen podaljšanja mandata je, da se prekine delovanje trgovcev in tihotapcev. Libijska obaljna straža in mornarica pa naj bi bili deležni tudi usposabljanja v okviru podaljšanja mandata. Ampak podaljšan mandat ne vključuje zmogljivosti za iskanje in reševanje. Zračni nadzor ne rešuje življenj. Obalna straža prestreže migrante na morju in jih potem vrne nazaj v centre, kjer jih zlorabljajo in mučijo. Kaj nameravate storiti za to, da se bo spoštovalo mednarodno pravo in predvsem dožnost, da se reši človeško življenje? vse rešene je treba vrniti v varna zatočišče v Evropi. Ne morete zaobiti mednarodno pravo s tem, da zaobidete načelo nevračanja. Hvala. Hvala lepa. To so bila torej vprašanja, ki ste jih naslovili na gosta. Nihče drug ne želi besede, tako da besedo predajam. Um, namestniku generalnega direktorja gospodu Saranu, da odgovori na vaša vprašanja. To so vprašanja, ki ste jih naslovili na službo za zonanje delovanje v zvezi z operacijo Sofija. Zanima nas pa tudi ozadje, kaj se dogaja na področju boja proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi in migranti, ki kršijo mednarodne standarde in pravo. Ali bo operacija Sofija res pomagala pri odpravljanju vseh nepravilnosti, ki so se dogajale pred našimi očmi? Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da se tragedije dogajajo. Glede tega ni nobenega dvoma, ni treba pripričevati na mene, ne nikogar drugega v službi za zunanje delovanje. Vprašanje pa je, kaj lahko storimo za to, da bomo pomagali pri reševanju te tragedije. Prej sem že povedal, da bomo morali nameniti več truda predvsem reševanju in usposabljanju libijskih organov. V Libiji trenutno vlada oblast, ki je Združeni narodi ne priznavajo z njimi pa seveda sodelujemo. In ta vlada je tista, v okviru katere deluje tudi libijska obaljna straža in mornarica. Obstaja torej določen pravni okvir, znotraj katerega delujemo. Povsem jasno je, da ta vlada ni deležna podpore vseh libijskih državljanov. Obstaja precejšen spopad v Libiji tudi glede oblasti. Se pravi, v državi vlada kompleksen konflikt. Ta država je že tako ali tako posebna, ima svoje specifične značilnosti, zaradi katerih je reševanje tega konflikta še toliko bolj oteženo. Zato trenutno predvsem preverjamo, kaj je moč storiti v tem izjemno težavnem kontekstu, medtem ko sočasno skušamo rešiti tudi konflikt leta 2015, ko razmere niso bile tako slabe, kot so danes, čeprav niso bile ravno najboljše, smo začeli z operacijo. Ker se je povečalo število migrantov, ki so preko sredozemlja skušali vstopiti v Evropo. Verjetno se številni spomnite, da je bila ta operacija takrat sprožena po dveh zaporednih nesrečah na morjih, na morju, ko je umrlo več kot 2000 oseb. Mimo grede, Evropska unija ima moralno dožnost, obveznost, da ukrepa. Trenutno smo mi edini, ki ukrepamo, čeprav nismo edini, ki nosimo moralno ali kakršno koli drugo obveznost, da ukrepamo. Takšne so bile pač razmere leta 2015, do danes se niso bistveno spremenile. Število posameznikov, ki prečkajo sredozemlje, se je zmanjšalo, 150 tisoč oseb leta 2015. Zdaj pa sem že omenil, da so se številke precej zmanjšale nekje 7,5 torej tisoč, 7500 oseb smo vrnili v Libijo, v Evropo pa je prišlo nekje 14-15 tisoč oseb. 14 tisoč. To je precejšna razlika v primerjavi z letom 2015, ko je bistveno več oseb prečkalo sredozemlje. Razlogov, zakaj je temu tako je več. Namen operacije Sofija je predvsem ta, da prekine delovanje tihotapcev in trgovcev z migranti. Seveda moramo preveriti tudi, kaj se dogaja v Afriki, v Sahelu, kar nekaj misij imamo v državah Sahela, kjer se skušamo boriti proti organiziranemu kriminalu, skušamo preprečiti, da bi ljudje sploh prišli v Libijo da bi že na tej poti tvegali življenje in potem življenje tvegali še enkrat preko sredozemlja. Ni ene same rešitve na voljo, več delcev je treba združiti, če skušamo najti pravo rešitev. In problem zagotovo ni zgolj v srednjem sredozemlju. Trenutno je nažalost operacija Sofija omejena, hendikepirana je, ker nima zmogljivosti. Že vnaprej sem povedal, da smo predvsej omejeni pri svojem delu. Izjemno pomembno je, da države članice sprejmejo odločitev, ki bo presegala zgolj operacijo Sofija in ki bo v veliko pomoč pri reševanju sorodnih tragedij, ne zgolj tragedij, s katerimi se trenutno soočamo. Upam, da bomo našli pravo rešitev ker bomo na tak način zagotovili tudi večjo učinkovitost te migracije, ko gre za boj proti migracijam in tudi, ko gre za iskanje reševanje. Nihče ne skriva dejstva, da gre za pomorsko vojaško operacijo, nihče ni nikoli trdil nasprotno. Iskanje in reševanje ni del mandata. To je mednarodna obveznost, tako da nam tega ni treba vključiti v mandat ker je to naša mednarodna obveznost. Če je neko plovilo ogroženo in če imamo zmogljivosti, smo dolžni rešiti osebe na tem plovilu. To je naša mednarodna obveznost. Kaj trenutno počnemo? Nismo v stiku z libijskimi organi v smislu, da jim posredujemo informacije, do katerih pridemo preko zračnega nadzora. Stopimo pa v stik z obaljno stražo. Mi ne stopimo v stik z ladjami v bližini tragedije, temveč stopimo v stik s pristojnimi organi skladno z mednarodno zakonodajo. In gre za centre za usklajevanje operacij iskanja in reševanja. Na te centre se mi obrnemo v okviru operacije Sofija, če ugotovimo, da se neko plovilo nahaja v stiski oziroma v težavah. Mislim, da ste me vprašali tudi po tem, komu poročamo. Omenili ste tudi embargo na orožje in pomoč pri odkrivanju potencijalnih tihotapcev z nafto. Mi poročamo Varnostnemu svetu Združenih narodov, njim smo dolžni poročati in tudi pripravljamo poročila. Sodelovanje z obaljno stražo je, kakršno je, nisem ne pozitiven in negativen glede tega sodelovanja. Mi skušamo pač pomagati, kolikor se le da v tej težavni situaciji. Omenili ste milice, mi ne sodelujemo z milicami, mi sodelujemo z obaljno stražo. Obaljna straža pa je pod nadzorom vlade, ki jo priznavajo Združeni narodi. Obramna varnostna struktura, ki je ohranila svoj obstoj pod državno strukturo v teh težavnih situacijah, je prav ta obaljna straža. In mi se res skušamo čim bolj boriti proti tihotapcem in trgovcem z migranti. In kje so ti posamezniki v Libiji, deloma, pa tudi v drugih državah. Seveda pa moramo sodelovati z Libici, če se želimo boriti proti tihotapcem. Za pomorsko situacijo operacijo, kot je Sofija, pa je seveda najboljši način delovanja tak, da se poveže z pomorskimi silami. To pa je v tem primeru Libijska obaljna straža, za katero seveda želimo, da deluje skladno z mednarodnimi standardi. Kaj se zgodi v primeru incidentov? Če pride do incidenta in smo s tem seznanjeni tako ali drugače preko katerega koli kanala, najprej zahtevamo pojasnila strani Libijske obaljne straže od njih terjamo poročila. Dogovorili smo se, da bomo, no, ne samo, da smo se dogovorili, vzpostavili smo mehanizem za spremljanje. Libijska obaljna straža redno pripravlja poročila o svojih dejavnostih, poroča operaciji Sofija. Kar pa zadeva nadzor operacije, Sofija, trenutno imamo težave, smo omejeni, ker lahko izvajamo nadzor zgolj iz zraka, plovil nimamo. Razmišljali smo o tem, kako bi zagotovili dodatne zmogljivosti, kako bi poskrbeli za tesnejše usklajevanje znotraj Tripolija, da bi od tam izvajali nadzor, ampak trenutne razmere v tem mestu nam delovanje praktično onemogočajo. Spremljamo delovanje libijske obalne straže skušamo zagotoviti, kolikor se le da, da oni delujejo skladno z navodili, ki so jih prejeli v okviru našega usposabljanja. Ne vem, sem na kaj pozabil, samo da preverim. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj, ki ste jih zastavili. Še sam bi dodal pripombo. Morda bi gospa Kunke je želela še kaj povedati, ampak sami imam eno pripombo. V odboru Libe smo sprejeli veliko resolucij, v katerih piše, da Libija ni varna država. Za voljo umazanega realizma, kot bi mu lahko rekli, je seveda potrebno na drugi strani sredozemlja imeti nekega partnerja, s katerim se lahko pogovarjamo, ampak problem je, da Libija ni več samo propadla država, ampak sploh več ni država. Libijska obaljna straža seveda brani in varuje svojo obalo. Evropska plovila pa vračajo ljudi, ki smo jih rešili v sredozemlju. In rešili smo jih izven libijskih teritorijalnih voda. In te ljudi smo vrnili v Libijo. Imamo tudi konkreten primer italj italijanskega plovila. In na sodišču za človekove pravice je prišlo do tožbe v tem konkretnem primeru, ker naj bi tem ljudem kršili pravico do nevračanja. Ta pa je zapisana v Ženevski konvenciji iz leta 1951. Gre za Ženevsko konvencijo o pravicah imigrantov, gre za primarno pravo. Razumeti moramo tudi, kaj pravi 18. člen listine o temeljnih pravicah. Ta govori o tem, da ima vsak posameznik pravico, da zaprosi za azil v Evropi in če si izven libijskih teritorijalnih voda, potem imaš pravico, da zaprosiš za azil v Evropski državi. Vračanje ljudi, ki smo jih rešili izven libijskih teritorijalnih voda nazaj v Libijo, je kršitev mednarodnega in evropskega prava. Sodišče za človekove pravice je že podalo nekaj obsodb s tem v zvezi. Lahko poveste kaj več glede tega? Ena stvar je, da libijska obaljna straža v določeni meri pomaga, ampak ne moremo vračati ljudi, ki so izven libijskih teritorijalnih voda nazaj v Libijo. Ker s tem ljudi vračamo v državo, kjer jih čaka negotov položaj. Poleg tega v tej državi v centri za pridržanje prihaja do hudih kršitev človekovih pravic. Mislim, da želiš, gospa Kunke, povedati par besed o preglednosti. Imela sem še eno vprašanje, tokrat po angliško. Kako spremljate delovanje libijske obalne straže? Ali opravljate intervjuje zgolj s člani obalne straže ali opravite intervjuje tudi z osebami, ki so jih rešili? Ali bi lahko ta poročila, ki jih potem pripravite, javno objavili, da jih bomo lahko prebrali? Thanks, Ne vem, ali ste res odgovorili na moje vprašanje ali pa sem kaj preslišala. Vi pravite, da vse prefiltrirate preko libijske obaljne straže, da nimate opravka z milicami. Ampak podala sem vam konkreten primer. Ko je operacija Sofija bila problematična, ker je v okviru te operacije prišlo do napada na, na nevladno organizacijo, ki jo je napadla tudi libijska milica. Zato me zanima, kako vi v tovrstnih primerjih zagotavljate več preglednosti. Imate kaj več informacij s tem v zvezi, to bi bilo koristno. Gospod Cerano, beseda je vaša za par zaključnih misli. Hvala lepa, mislim, da smo vsi enakega mnenja. Nihče nikoli ni trdil, da bi morali ljudi, ki jih rešimo na morju, vrniti v nevarno državo. Kolikor vem, v okviru operacije Sofija nikoli nikogar nismo vrnili v Libijo, na libijsko ozemlje. Ker to v operativnih navodilih niti ni bilo zapisano. kam naj se te ljudi vrne, je bilo sicer odprto vprašanje, ne toliko kam, ampak na kakšen način nas jih vrne in države članice skušajo zdaj to vprašanje rešiti, kako bojo ta vračanja potekala. Do zdaj ni nihče nikoli niti namignil na to, da bi v danih pogojih ljudi vračali v Libijo, to je jasno. Mislim, da tudi ni prišlo nikoli do takšnega primera plovila v okviru operacije Sofija niso nikoli vračala ljudi v Libijo. Vi omenjate nek konkreten primer, ne vem, ali je rešlo za obsodbo ali ne, ampak to nima nobene zveze z operacijo Sofija, to je treba jasno povdariti. Mislim, da popolnoma spoštujemo zakonodajo in tudi širša načela. Omenili ste napad milice na nevladne organizacije oziroma organizacijo. 26. oktober. CIA, nevladna organizacija, ki so jo napadle libijske milice. Sovara, obaljna straža jih je napadla, tako se oni imenujejo. Se upravičujem, prej nisem slišal. Bom z veseljem zadevo preveril, teh informacij v tem trenutku nimam bom z veseljem preveril, kaj se je zgodilo in vam posredoval informacijo v zvezi z tem incidentom. Če res bom hvaležna, bomo preverili to vprašanje. Spremljanje. Opravimo intervjuje z rešenimi osebami. Ja, smo opravljali to vrstne intervjuje, predvsem preko IOM-a in UNHCR-a ti dve organizaciji zaslišite potem posameznike, ki smo jih rešili. Skušamo tudi preko IOM-a in UNHCR-a zagotoviti, da se vse rešene osebe registrirajo, zabeležijo. Gospod predsednik, mislim, da ste vi omenjali pravico do azila. Azil, ta pravica velja za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ampak to pravico je treba oceniti skupaj z IOM in UNHCR-om. Pripravljamo sistem, v okviru katerega bi lahko posameznike, ki so bili preverjeni strani IOM-a in UNHCR-a, preverjeni in ki naj bi imeli pravico, da vložijo prošnjo. Te bomo potem spravili ven iz Libije in jih preselili skladno z mehanizmom. Evropska unija prispeva k prizadevanjem na tem področju, ker želimo pomagati pri reševanju te situacije. Z operacijo Sofija nažalost ne bomo razrešili vseh težav v Libiji. Operacija ima omejene zmogljivosti, zdaj smo še toliko bolj omejeni, ker nimamo zmogljivosti na morju. Bomo videli, kaj je moč storiti znotraj trenutnih zmogljivosti. Problem je veliko širši kot bi ga lahko reševali znotraj evropske operacije Sofija. Glede preglednosti, veste, da vedno zagotovimo informacije, če nas za to prosite. Vsakodnevno nas obravnavajo tudi mediji, z veseljem pridemo tudi v vaš odbor in še kam drugam v Evropski parlament, da vam podamo vsa potrebna pojasnila in obrazložitve. Uveljavi so tudi postopki, preko katerih lahko s poslankami in poslanci delimo tudi tajne informacije. Lahko se poslužite teh kanalov. Hvala lepa, gospod Serano. Te zaključne misli ste podali še pred iztekom dopodanske seje. Bili ste zelo učinkoviti. Za odborom Libe nadaljujemo popovdne ob